Okay, good morning, colleagues. Um. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Vidim, da je zdaj dvorana skoraj polna, tako da lahko začnemo. In upam, da lahko nadaljujemo uh, s točkami na našem dnevnem redu. Tudi drugi člani še prihajajo, vidim. Naslednja točka na našem dnevnem redu je glasovanje in sicer prvo je mnenje za resolucijo, ki bo spremljala stališče Evropskega parlamenta o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015. Gospod Derek Von je predstavil snutek mnenja 23. julija in rok za predloge sprememb je bil 3. september. 18 predlogov sprememb je bilo podanih. Ali gremo lahko kar takoj na glasovanje? Lahko. Najlepša hvala. Za predloge sprememb bomo glasovali z dvigovanjem rok in če bomo imeli tesen izid, bomo glasovali elektronsko. O celotnem stališču pa bomo glasovali elektronsko. Dobro, pa začnimo. Prvi odstavek. Prvi predlog spremenj. Kdo je za? Kdo je za? Torej, prvi odstavek. Prvi predlog spremenj. Proti? Zdržani? zavrnjeno prvi odstavek drugi predlog sprememb kdo je za proti zdržani sprejeto uh, one, prvi odstavek tretji predlog sprememb kdo je za proti Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 1a, to je novi odstavek, predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Prvi odstavek, torej 1a, tudi novi, predlog spremembe 5. Kdo je za? Proti? Proti? Zdržani? Sprijeto. Odstavek 1b, tudi ta je nov, predlog spremembe 6, kdo je za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Glasujte za odstavek 1b, predlog spremembe 6. Glasujemo. Glasujemo zdaj. Konec glasovanja. 18 za, 16 proti. Sprijeto torej. Predlog spremembe 7, drugi odstavek, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Drugi odstavek, predlog spremembe 8. Za, proti, moramo preveriti elektronsko. Prosim, če lahko glasujemo elektronsko, glasujemo zdaj. Konec glasovanja. 16 za, 19 proti. Kar pomeni, da je ta predlog spremembe zavrnjen. Odstavek 2a, tudi ta je nov. Predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. To je bil tretji odstavek. Predlog spremembe 10. Tretji odstavek. Predlog spremembe 11. Gospod Von. Izvolite. Ja, hvala, gospod predsedujoče. Imam ustni predlog spremembe. Želel bi črtati zadnji stavek od besede above naprej menim, da bi bilo tako bolj v skladu z dejstvi in potem lahko sprejmem ta predlog spremembe, se pravi ustni predlog spremembe, da se črta ta zadnji stavek. Ja, hvala lepa. Torej, ustni predlog spremembe. Je kdo proti temu predlogu sprememb, temu ustnemu? Samo eden od članov. Dobro, samo en glas proti temu predlogu sprememb, tako da sprejemamo ustni predlog spremembe. V tem primeru, torej dva sta proti ustnemu predlogu sprememb. Ja, upravičujem se, ampak to je proti na, samemu našemu predlogu sprememb. Ampak, če je samo en sam član oziroma, če imamo samo glas proti ustnemu predlogu sprememb, je to dovolj, da se ustni predlog zavrne. Na plenarnem zasedanju je drugače, tam potrebujete 40 glasov, ta pa zdaj predstavlja svojo skupino in tako je zdaj. No pa preverimo, prosim, kako piše v pravilih. Yeah. So in plenary Dobro, naj razložim na podlagi pravil. Na plenarnem zasedanju mora biti 40 glasov proti ustnemu predlogu sprememb in potem se zavrne. Na odborih pa moramo imeti približno enak delež tistih, ki nasprotujejo. In to piše v členu 169. šesti odstavek v poslovniku. Nam lahko preberete ta člen, lepo prosim. To je kot rečeno pravilo 168 glede sklepčnosti. Ne, se popravlja predsedujoča 169 o predlaganju predlogov sprememb. Točki 6 piše, da se predloge sprememb dajo na glasovanje šele potem, ko so natisnjeni in razposlani v vseh uradnih jezikih. Razen, če se parlament odloči drugače. Parlament se drugače ne sme odločati, če vsaj 40 članov oziroma poslancev temu nasprotuje. Poslanci, ki dajajo predloge spremem, ne smejo postavljati drugih člen, članov oziroma poslancev in jezikov v diskriminatoren položaj. In vsaj ena desetina poslancev mora nasprotovati ustnemu predlogu. V odboru je število glasov, ki se zahteva za to, da se zavrne nek predlog spremem in sicer se uporablja pravilo 209 sorazmerno z ustreznim razmerjem, podobno kot pri plenarnem zasedanju. Kar pomeni ena do tri. Eden je dovolj, pravite. Gospa predsedujoča, če kaj pomaga, no, dva sta dovolj, zdaj pa ste že trije. Ja, izvolite, se pravičujem. Antragstellerin oder gehöre zu den Antragstellern. Ja, eh, okay, we don't need to argue. Yes, thank you. We don't need to argue about... No, ni se nam treba kredati glede števila ki je poslancev, ki je potrebno, saj imamo že tri glasove proti, tako da ustni predlog spremembe ne sprejet. Tako da lahko nadaljujemo. Ja, izvolite. Ja, gospa predsedujoča, jaz se opravičujem, ampak mogoče je to vseeno vprašanje, ki je pomembno za nas, saj smo tukaj že deset let. Vedno se pojavlja eno in isto vprašanje. Mogoče deset let nismo imeli prav, ampak zdaj je res treba pojasniti to pravilo. Pred nami je še pet let, tako da, ne smemo, da nam ne bo treba ponavljati te razprave prav na vsakem sestanku. Mogoče lahko prosimo sekretarjat, da nam pojasni ta pravila. Ampak to je politično res zelo pomembno. Zanimivo pa bi bilo vedeti, zakaj smo imeli eno pravilo deset let, zdaj pa bo spet drugačno naslednjih pet let. Ja, popolnoma se strinjam z vami, ne smemo preveč razpravljati o tem, imeti moramo jasna pravila za glasovanje v odborih in prosili bomo sekretarjat naj to pojasni do naslednjega sestanka in podatki bodo na voljo na naslednjem sestanku. Torej, vprašanje je, koliko glasov proti moramo imeti, da se ustni predlog ne spreme. Nadaljujemo z glasovanjem. Zdaj smo pri tretjem odstavku. Predlog spremembe 11. Glasujemo po delih. Kdo je za prvi del? Kdo je proti? Preverimo elektronsko glasujemo no. glasujemo konec glasovanja sedemnajst za devetnajst proti kar pomeni da je zavrnjeno dva vzdržana glasova sta In drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 3a, novi odstavek, predlog smeme 12. Kdo je proti, pravi predsedujoča? Kdo je za? se popravlja. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 4, predlog spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Odstavek 4a, to je novi odstavek, predosmememe 14. Kdo je proti? <laughs> Kdo je za? Se upravičujem, pravi predsedujoča. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Odstavek 4a, novi, predosmememe 15. Za? Proti? vzdržani. Zavrnjeno. Odstavek 5, predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Odstavek 5a, novi odstavek, predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? zavrnjeno. In odstavek peta, novi predlog spremembe 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. In zdaj glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. 35 glasov za, 3 proti in 2 vzdržana glasova. Mnenje je sprejeto. Hvala lepa. Okay. Okay. Now we continue. Um, the, with the next, with the next uh, vote. Naslednje glasovanje sledi in sicer gre za predlog spremembe proračuna številka 3 skozi 2014, prihodki od glob in plačilo obresti in tako naprej. Uh, Gresujemo torej o predlogu spremembe proračuna številka 3 skozi 2014, ki omogoča povečanje odobritev plačil in odbor za proračun je zaprosil za naše mnenje in odbor naj do 3. oktobra predloži svoje mnenje. Gre za kratek rok in edini praktični način, da se ga držimo, je, da po pisnem postopku razpošljamo predlog mnenja in glasujemo danes. Zaradi kratkega roka tudi nismo mogli zagotoviti prevoda tega predloga mnenja. 17. septembra je pripravljalec mnenja razposlal to in zaprosil za predloge sprememb do 19. septembra. Dva predloga sprememb sta bila podana. Ali gremo lahko kar takoj na glasovanje? Poročevalec je bil gospod Olbricht. Imamo dve, dva predloga sprememb in sicer za odstavek 1. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti moramo preveriti elektronsko. Glasujemo elektronsko torej. Glasujemo. Konec glasovanja. Imamo 18 glasov za, 18 proti in 2 vzdržana. Kar pomeni, da je zavrnjeno zaradi vzdržanih glasov. Odstavek 3, predlog spremembe 2. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Sprijeto. In zdaj glasujemo. Ja, izvolite. Čisto kratek komentar imam, gospod predsedujoče. Gre za nujni postopek in ni čisto običajno, kar zadeva roke in čas. Ampak vprašanje je zelo urgentno, zelo nujno zaradi zamud in zaostankov. In želimo vestiti odbor, da bo odbor za proračun imel jutri poseben sestanek s komisijo za zaprtimi vrati. Vprašanje se bo postavilo, odkot izvirajo zaostanki, kakšna je zgodovina tega. Komisija bo predstavila to jutri na tem sestanku. To predstavitev boste lahko prijeli v papirni obliki in meni, da bo zelo zanimivo, da bo odbor lahko razumel, kaj se sploh dogaja. Jasno je, da imamo zaostanek, ampak vprašanje je, odkot to izvira in kaj se je zgodilo s tem denarjem. Več odgovorov bomo dobili jutri od zadevnega komisarja. Hvala za ta podatek, za to informacijo. Treba je bilo pojasniti, zakaj gremo skozi ta zelo hitri oziroma nujni postopek če bomo imeli kakršne koli informacije na voljo, jih bomo eh, delili tudi s člani odbora. Zdaj pa še končno glasovanje o mnenju samem, o, o predlogu spremenjenega proračuna številka 3. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ele jaz konec glasovanja imamo triintrideset glasov za tri proti in dva vzdržana glasova mnenje je sprijeto zaključili smo zdaj z glasovanjem in gremo lahko naprej Nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu in sicer točka 10 je predstavitev o zunani študiji o vlogi mest v kohezijski politiki v obdobju 2014 do 2020. Prosim vas za pozornost. kolegice in kolegi nadaljevati moramo s sestankom. nadaljujemo s predstavitvijo zunanje študije o vlogi mest v kohezijski politiki v obdobju. dva tisoč štirinajst dva tisoč dvajset študijo je naročil odbor regij septembra dva tisoč trinajst Telek B je zaprosilo podjetje Metis z Dunaja, da nam predstavi to zunanjo študijo in predstavljajo jo bo direktorica podjetja Metis, Herta Tütling Schönhofer. Glavni cilj te študije je, da bi analizirali povečano vlogo mest v evropski kohezijski politiki v obdobju 2014-2020 na podlagi novega zakonodajnega svežnja in na podlagi izkušenj iz predhodnega programskega obdobja. Potencijalni vplivi povečane vloge mest, priložnosti in tveganja naj bi se tudi upoštevali pri tej študiji. Ta predstavitev študije prihaja v pravem času, saj Evropska komisija pripravlja sporočilo, ki bo pripravljeno julija in opisovalo bo stanje in razmere v mestih po Evropski uniji. Zato smo tudi sprožili javna posvetovanja o Evropski urbani agendi. Po predstavitvi bodo na voljo, bo na voljo tudi čas za vprašanja. Gospa direktorica, izvolite. Beseda je vaša. Dear ladies and gentlemen, thank you for giving the floor to me, Mrs. Chairman. Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali besedo. Mislim, da bo vse skupaj posla, postalo manj zapleteno, sedaj, ko ste uspešno glasovali in se lahko vrnemo k vsebini sami. Danes bomo govorili o mestih. Mesta so zelo pomembni akteri, oblikujejo gospodarstvo in družbo, so pomemben pomembno gonilo za pametno in integrirano rast. In ravno pri teh, ravno o tem govori kohezijska politika. Danes se sprašujemo, ali kohezijska politika v zadostni meri obravnava tudi vprašanja, ki se porajajo o mestih če mi bo uspelo zagnati mojo prezentacijo. Torej, na voljo imam 15 minut, zato bom pohitela, ne bom se spuščala v podrobnosti, ki jih lahko preberete tudi v naši študiji. Najprej, kakšni so ključni izzivi v mestih in v kohezijski politiki, potem kaj se lahko naučimo iz izkušenj v kohezijski politiki med leti 2007 in 2013, kakšna bo vloga mest v novi kohezijski politiki, potem dejansko sodelovanje mest, če si ogledamo sporazume o partnerstvu, na koncu pa bom podala še nekaj zaključkov in pripomb, priporočil kakšni so torej ključni izzivi za mesta? Na kratko. Tukaj gre za nekatere probleme, ki so v sami srčiki kohezijske politike. Mesta imajo ključno vlogo pri vzpostavljanju družbe, ki temelji na znanju in rasti, so središča rasti, konvergence, vse to se ustvarja ravno v mestih. Torej, tehnologija, znanost, kreativna industrija, vse to se v glavnem nahaja v mestih. Prav tako pa se tukaj zastavljajo vprašanja o ekoloških stopinjah in uh, trajnem razvoju. Tudi to je vprašanje mest. Um, Gre za vprašanje upravljanja rasti mest in tudi zmanjševanja mest, kajti vsa mesta ne rastejo, ampak se nekatera tudi zmanjšujejo. Of, of growing, you... Potem je tukaj pomembno tudi vprašanje širitev mest. Če se širijo mesta, ima to seveda veliko, velik vpliv na okolje. V mestih pa se dogaja tudi veliko socialne izključenosti in polarizacije. Vse to so zelo pomembna vprašanja, s katerimi so soočena mesta. Preden spregovorim o problemih, naj najprej spregovorim o izkušnjah iz kohezijske politike iz zadnjega obdobja. Verjetno se vsi zavedate dejstva, da se kohezijska politika že do, dolgo časa ukvarja z vprašanjem, eh, z urbanimi vprašanji, z vprašanji mest. Začeli smo s, z urbanimi skupnostmi. Skratka, gre za dolg postopek. V prejšnjem obdobju eh, so bila ta urbana vprašanja nekako upeta vse naše glavne politike. Začeli smo zelo ambicioznim pristopom da no, na koncu smo lahko pokazali veliko rezultatov, veliko ambicije bilo doseženih, ampak še vedno mesta ne sodelujejo v kohezijski politiki na zadostni ravni, v glavnem sodelujejo samo v projektih. To je pomembno sporočilo, zato se moramo vprašati, eh, za kakšne operativne programe gre na splošno se mesta bolj osredotočajo na, regio, na regionalne operativne programe, kot pa na nacionalne operativne programe. Za programom Jessica smo želeli uvesti nov finančni instrument za integrirani mestni razvoj. Veliko držav člani se začelo izvajati to strategijo, ta program, vendar pa je pogosto trajalo do leta 2012, preden eh, je, eh, preden je ta program bil resnično zagnan glavni uspeh eh, tega mainstreaminga je bil ta, da so v številnih državah razvoj mest začeli razumeti kot dodano vrednost eh, in zato so se tega lotile predvsem nove države članice. Uspele so v, uvesti to politiko v vse politike v relativno kratkem času. Thank you uspeh upoštevanja urbanih vprašanj je predvsej odvisen od tega, ali gre za integriran pristop ali ne. Pri pametni rasti smo se pogosto sredotočali na, na, na tehnologijo, pri trajnostnem razvoju smo se sredotočali samo na energijo in tudi finančni instrumenti so potrebovali dosti časa za to, da so začeli delovati. V čem je torej problem Problem je v tem, da mest še vedno ne razumemo kot pomembnega akterja v kohezijski politiki. Najprej nimamo jasnega dojemanja tega, kaj mesto sploh je. Težko je reči, da je, je mesto nekaj, kar ima več kot 500 tisoč prebivalcev, več kot milijon, več kot 50 tisoč. Vse skupaj je močno odvisno od pogojev v posameznih državah ponekod so mesta pomembna, če imajo 50 tisoč prebivalcev, potem pa imamo Pariz in London, naprimer, ki ima sta več kot 4 milijone prebivalcev. Ko gre za velikost mest, se situacija zelo razlikuje od ene države do druge. To je prvi razlog, potem drugi razlog. Kohezijska politika se osredotoča predvsem na teritorijalne akterje in mesta to pogosto niso. So administrativne meje, ki pogosto zarežejo v konglomeracijo in nekako so mesta pogosto ločena od eh, okolice, od podeželja. Eh, redko kdaj dobimo tako imenovane mm, vlade metro, metropol. Pogosto nimamo torej takšnih mestnih vlad in pogosto mesta niso upoštevana eh, kot eh, ena izmed glavnih akterjev. Potem drugič, težko je analizirati tudi nalogo mest, kako naj to izmerim. To lahko izmerim na dva načina. Po eni strani imamo kode porabe, eh, lahko se vprašamo, kakšen tip eh, kohezijske investicije eh, za kakšen tip in, eh, kohezijske investicije gre, kakšni so ti integrirani projekti. Vemo, da je pet odstotkov investicij bilo porabljenih za urbana vprašanja. Category of a city. 23 odstotkov pa v teritorijalno kategorijo mest. Novo programsko obdobje želi povdariti vlogo mest. Verjetno vsi veste, kaj so tukaj glavna vprašanja. Na ravni Evropske unije to omrežje urbanih akterjev in s tem povezane investicije na regionalni ravni pa gre za integriran urbani razvoj. Ko gre za Evropski sklad za regionalni razvoj, smo, omenili, smo omejili investicije na 5 odstotkov za urbane investicije in ustvarili smo nova orodja, integrirano teritorijalno investiranje. What do we see now? in spodbujali smo povezavo eh, mest z okolico. Potem, kakšni so glavni cili za naslednji operativni program? Pri tako imenovani urbani agendi prav tako ugotavljamo, da se tega različni generalni direktorati komisije lotevajo na različni način. Evropska komisija je skušala v naslednjem programskem obdobju uh, poudariti vlogo mest. Ampak eh, ti poizkusi so bili v trialogih izničeni. Zlasti države članice so zavrnile bolj napredne pristope k urbanim vprašanjem. Se pravi, nekako so države članice zelo zadržane, ko gre za urbano vprašanje pri kohezijski politiki. Ta prak petih odstotkov je sedaj v glavnem spoštovan, ampak to je podobno temu, kot če ho hočete izboljšati kondicijo, um, potem uh, naprimer v pol ure želite, želite preteči določeno, uh, določeno daljavo, potem pa isto daljavo želite preteči v 45 minutah. S tem niste pospešili oziroma izboljšali svoje fizične kondicije. Enako velja za ta prak petih odstotkov. Torej ta omejitev na petih odstotkov na pet odstotkov ni pomagala pri urbanih vprašanjih. Tudi alternativ so se države članice lotile na zadržan način. Nekateri urbani akteri so se z veseljem lotili novih eh, inštrumentov kohezijske politike. Naprimer, flamska mesta so želela več pozornosti posvetiti IKT-ju, želeli so celo povišati prak, ampak na koncu niso uresničila svojih ambicij. V nekaterih državah članicah so mesta sodelovala v procesu programiranja, v partnerskih pogodbah, naprimer v Španiji in v nekaterih drugih državah članicah. Nasplošno pa ugotavljamo, da imajo mesta in urbana območja tukaj še vedno majhno ulogo. Potem kar se tiče operativnih programov. Tukaj vidimo, da če so mesta del večje regije, kot je to v Angliji, naprimer v primeru mesta Lic, eh, tam eh, so problemi manjši, kajti v glavnem eh, so konkurenčni podeželskim območjem. Če regionalni program pokriva mesto za svojimi mejami, kot je situacija naprimer v Berlinu, pa se ne upošteva konglomeracija. Brandenburg, okolica Berlina, ni več konvergenčna regija, ampak eh, tranzitna regija in prav gotovo ne bodo sredstva osredotočili na same meje Berlina, ampak na bolj oddaljena območja. Obstajajo torej mehanizmi, ki nekako ovirajo krepitev vloge mest. Prav tako ugotavljamo, kakor smo to ugotavljali že v prejšnjem obdobju, da ni nobene prioritetne osi, ki bi se osredotočala na urbana območja. Ne gre za urbani ali teritorijalni pristop, ampak eh, vse skupaj vržemo v isto prioritetno ost. Pač zaradi tega, ker ima kohezijska politika. Eh, tematske cilje, osredotočajo se na štiri, osredotoča se na štiri tematske cilje in zato smo teritorijalno vprašanje nekoliko potisnili v ozadje. ITA, ta inštrument, ki je bil sprejet, ni popularen v državah članicah. Bali so se, da bojo imeli um, da bodo tukaj izgubili eh, sposobnost soodločanja, če bi predali odločanje v, pos, v roke mest, potem so se bali, da nimajo mesta dovolj izkušen za to. No, ampak ne bom samo negativna. Nekatere države članice so tukaj izkoristile nove možnosti. Eh, tukaj gre predvsem za Polsko, ki je uvedla ITA za funkcionalne urbane regije. v skladu za razvoj podeželja so del sredstev namenili razvoju mest in pa sosednjih administrativnih skupnosti, zato da bi ti skupaj razvijali integrirane projekte. Tukaj so se v glavnem osredotočili na promet, ki pa je moral uh, imeti pristop integracije. To je eden izmed primerov, kjer so bili upoštevani novi inštrumenti, ki jih ponuja kohezijska politika. Naslednji primer je Italija. Ta ima program, ki se ukvarja z programi pametnih mest in socialne inovacije. Italija je torej sprejela ta nov Eh, program. No, v Bolgariji pa imajo, pa se problema urbanega razvoja loteva na tak način, da podpirajo tudi manjša mesta. Nekatere države članice torej so sprejele ta pristop. Tudi pri pristopu pametnih mest ugotavljamo, da se to v glavnem zreducira na energijo in promet, ne pa ne pojavlja pa se na nek vseobsegajoč način. Torej, ugotavljamo, da še vedno obstaja veliko problemov pri, izvan, pri kohezijski politiki in čeprav so urbana vprašanja bolj stopila v ospredje v tem programskem obdobju, je situacija podobna eh, tisti iz prejšnjega programskega obdobja. Imamo torej samo nekaj primerov, ki izstopajo omejevanje oziroma ring fencing je lahko kontraproduktivno. Lahko se zgodi, da pomaga tistim, ki imajo zelo nizke stroške, istočasno pa znižuje raven tistih, ki imajo visoke stroške. Nove države članice skušajo cilje izpolnjevati na različen način, stare države članice pa ohranjajo stare postopke in pristope in nekako mesta puščajo ob strani. Kakšna so torej naša priporočila? Priporočila komisiji. Urbana agenda in skupna urbana politika za specifičnimi instrumenti. To je nekaj, kar še vedno potrebujemo. Pri pobudi urbane skupnosti smo sicer zaznali neke zametke tega, ampak naša ocena je, da je prehitro prišlo do mainstreaminga, preden bi lahko resnično uvedli nek nov pristop. Potem partnerske pogodbe, torej eh, sprejemamo partnerske pogodbe, operativne programe. Eh, pri, torej to že poteka. Um, pri projekti bomo morali pač si ogledati, v kolikšni meri so upošteva, upoštevana urbana vprašanja. E, to bo pomembno tudi pri izvajanju. Smiselno bi bilo tudi e, zahtevati urbano načrtovanje kot ex ante pogoj pri sprejemanju projektov. In e, ta to omrežje urbanega razvoja nam pri tem lahko pomaga. Potem priporočila Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu. Ti dve instituciji naj še vedno si prizadevata za vključitev mest pri razvoju politik, zlasti pri razvoju kohezijske politike. Uh, Potem uh, potrebujemo okrepljene, integrirane strategije. V glavnem gre tukaj samo za razno razne osnutke, pri izvajanju pa bi lahko še marsikaj izboljšali. Prav tako moramo pristope k eh, urbani politiki nekako harmonizirati v generalnih direktoratih komisije in Evropskega parlamenta. To mora postati neka specifična politika. Še zadnji sklop priporočil. Glavni akteri so seveda tisti na nacionalni ravni. Še vedno se sprašujemo, kdo na nacionalni ravni, kdo je tam pristojen za urbana vprašanja. To je seveda povezano tudi z tem urbanem, eh, z omrežjem urbanega razvoja, ki ga je zagnala komisija. Kdo so torej tu pristojni, kdo je pristojen za politiko eh, mest v okviru kohezijske politike. Because, said, hinterlands... To je povezano tudi z upravljanjem mest, aglomeracij. Ta imajo samo redko kdaj neko skupno upravljanje. Zato potrebujemo integrirani pristop na nacionalni ravni. To je eden izmed glavnih političnih izzivov še regionalna raven. Tukaj seveda obstajajo številni izzivi, ampak v glavnem je to odvisno od eh, nacionalnega in evropskega političnega okvira. Regije bi lahko bolje izkoristile možnosti sodelovanja med eh, administrativnimi enotami in lahko bi krepili urbano agendo pri svojih projektih in pri svojem načinu programiranja. Torej, ehm, so pa v glavnem akteri na nacionalni in pa evropski ravni tisti, ki morajo okrepiti urbano agendo in poskrbeti za pomembnejšo vlogo mest. Hvala lepa, gospa Schoenhofer. To predstavitev ste dobili v vaših dosjejih. Imamo tudi že seznam poslancev, ki so se javili k besedi da madam Westphal or madam Krell? Gospa Krell. <laughs> danke, danke sehr. Ähm, also ehrlich gesagt. Ähm Hvala lepa. Če sem odkrita, se mi to, kar smo sedaj slišali, ne zdi um, tako zelo super. Uh, To ni v skladu z našimi pričakovanji. Parlament se je skupaj s komisarjem zelo zauzemal za močnejši razvoj mest in za vključevanje mest pri projektih in pri načrtovanju operativnih programov tudi ko gre za partnerske sporazume na nacionalni ravni. Včeraj smo razpravljali z komisarjem Hanom in razpravljali smo tudi o takšnih vprašanjih. Komisar Han meni, da so mesta sedaj bolje vključena v takšne programe, strategije kot prej. Študija sedaj kaže drugače in ne vem več, komu naj verjamem. Mi smo se v parlamentu vedno zauzemali za to, da ne bi definirali mest glede na njihovo velikost. Zauzemali smo se za to, da bi o tem odločale regije same. Situacija se zelo razlikuje od regije do regije. Vsaka regija lahko zato sama odloči o tem, katera mesta so pomembna za razvoj posamezne regije. Mi smo se vedno zauzemali za to. In tudi v zvezi s to omejitvijo na pet odstotkov, to, da slišimo, da sedaj gre tukaj za manj denarja, to me zelo čudi. Vse skupaj eh, je bilo predstavljeno kot eh, neka večja podpora, nek minimum. In res ne vem, kako sedaj ta študija se opada z tem, kar smo v, v zadnjih letih počeli v komisiji in v parlamentu. Hvala lepa, gospa Westfalen. Hvala lepa. Eh, ja, veliko besed mi je sedaj eh, Konstance Krel vzela z jezika. Jaz sem se sama pogajala o tem skupaj z gospodom Albrichtom in eh, tudi sama ugotavljam, da prihaja do protislovja med tem, za kar smo se zauzemali v parlamentu in to študijo. Res je, da imajo mesta veliko problemov in zato smo se odločili za nek nov pristop skupaj s komisarjem. Dobro je bilo, da je bil komisar na naši strani. Zauzemali smo se za to, da skupnosti, probleme v regijah reševali uh, pri samem izhodišču, torej v mestih samih. Mestom smo ponudili veliko novih možnosti in od leta 2014 imajo mesta veliko več možnosti kot prej. Sama prihajam iz Bavarske, to je pravzaprav sorazmerno bogata regija in tam se vedno ukvarjamo z vprašanjem, kako naj mesta, kako mesta izvajajo politike iz operativnih programov. Od, eh, svet, eh, od bavarskega sveta mest slišim, da upoštevajo partnersko načelo, ki smo ga kot velik dosežek zapisali tudi v novo uredbo. Mesta eh, trdijo, da sodelujejo pri teh pobudah. Mi smo vedno trdili, da akteri na samem licu mest najbolje vedo, kako naj porabijo sredstva iz strukturnih skladov in iz socialnega sklada. O tem lahko najbolje odločijo sami prebivalci. Eh, O tem sem razpravljala z Bavarskim svetom mest, enako velja za svet skupnosti. Pomembno je to, kar je včeraj povedal komisar Han. Paziti moramo na to. Če pravimo, da je politika mest nekaj posebnega, potem ne smemo, dobro, to je res, ampak potem ne smemo nekako ustvarjati nasprotja med mesti in podeželji. tudi sama vidim protislovje med našimi prizadevanji v zadnjih treh, štirih letih in uh, to študijo. Hvala lepa, gospod Olbricht je naslednji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jaz sem se skupaj za gospod Vestfale o tem pogajal tudi v trialogu in uh, vesel sem, da smo sedaj dobili to študijo, kajti ta jasno kaže na to, da je nekje nekako prišlo do napake. Ali regije vsega skupaj ne izvajo pravilno, ali pa komisija česa ni prav razumela. Tudi me zanima, zakaj tukaj ni uh, večkrat omenjen parlament, predvsem ste omenjali komisijo, čeprav si je predvsem parlament prizadeval za večjo vlogo mest. Potem eh, samo nekaj odzivov na to, kar ste povedali. Najprej strinjam se s tem, da je do, main, do mainstreaminga prišlo prehitro. Potem eh, strinjam se tudi glede razdrobljenosti te teme v generalnih direktoratih komisije. No, eh, pobuda Smart City je tukaj nekoliko pomagala. Mislim, da tukaj obstaja nekaj nesporazumov. V vaših zaključkih ste ugotovili, da stopnja sodelovanja mest ni zadostna, ampak mi smo to takšno stopnjo pravzaprav načrtovali. Na koncu posvetov smo predlagali omejitev na pilotne projekte. Pri teh petih odstotkih ni šlo za omejitev, ki smo jo sprejeli za mesta. Spominjam se, da sem se pogovarjal z danskim ministrom za regionalna vprašanja, ki so rekla uh, eh, 5 odstotkov, to je super. Mm, pri teh petih odstotkih je šlo za pilotne projekte. Seveda pa lahko eh, še vedno regija se odloči, da bo mestom namenila več kakšna je specifičnost teh petih odstotkov. Najprej smo želeli zagotoviti sodelovanje med eh, mestom in njeno okolico. V, na polskem smo to imenovali funkcionalna območja. Potem drugi pristop je bil integriran pristop, eh, torej v skladu s tem bi mesta definirali na podlage njihove funkcije, Torej drugič integriran pristop, tretji element, delegacija pristojnosti, prenos pristojnosti. Tukaj smo povedali, da naj o minimumu odločajo države članice in tukaj gre za izbiro minimalnega števila projektov, ki ga sprejme oblast v mestih. Oni morajo imeti besedo pri izbiri projektov. Tretji element spet. ITA. To pravzaprav ne obstaja. To je metoda, ki jo lahko uporabimo pri petih odstotkih ali pa pri stotih odstotkih. Torej gre za metodo ITI tukaj gre za nek prenos sredstev, ki pa je tako zapleten, da niti komisija sama ne ve točno, kako to poteka. Torej, pri petih, ti, pri petih odstotkih lahko ali uporabimo ITI ali pa ne. ITI torej ne pomeni, da je teh pet odstotkov obveznih. Poljska se je odločila, da bo ITI uporabila pri teh petih odstotkih, ampak eh, ITE je nekaj, kar je veliko širše, zauzema celotno obdobje. Gre za vprašanje, kako bodo države članice sprejemala te nove pilotne projekte, torej za sodelovanje, za čezmejno sodelovanje. Eh, potem tudi prenos pristojnosti. Vse to so elementi, ki jih morajo izvajati države članice. Postavlja pa se vprašanje, ali bo komisija lahko vzpostavila nadzor nad tem. To mora komisija zagotoviti. To je minimum v okviru te določbe o petih odstotkih. Če želijo države članice mestom nameniti več, potem eh, to lahko naredijo. Vsak lahko naredi, kar hoče. Potem to evropsko mrežje, ki ga je predlagala Evropska platforma. Tam imate nekdanjega predsednika odbora regij, In uh, odbor regi se je upiral vzpostavitvi te nove platforme. Potem je komisija vse skupaj pa imenovala network, omrežje, ampak spet gre za omrežje pilotnih projektov, torej samo za tiste, ki sodelujejo pri teh petih odstotkih. Drugi ne morejo sodelovati v tem omrežju. To je pogoj, ki ga je postavil odbor regij. Oni so rekli, če boste želeli vzpostaviti novo omrežje, se s tem ne bomo nikoli strinjali. Če želite omrežje, um, vzpostaviti omrežje za izmenjavo novih izkušenj, pa se bomo s tem strinjali, ampak seveda v omejenem obsegu. Zaključujem. Namen je bil ta, da uvedemo nekaj novega. Pet odstotkov velja za pilotne projekte, države članice pa lahko uporabijo to metodo ICI ali ne. Minimalni prinos pristojnosti pa je obvezen. Pred petimi leti smo želeli to doseči, pa je to komisija zavrnila zaradi načela subsidijarnosti. Sedaj smo uspeli to sprejeti, ampak vprašanje je, kako se bo vse skupaj izvajalo. Vaše poročilo je jasno prikazalo sedanjo situacijo. Ehm, strinjam se pa se s tem, kar ste večkrat ehm, poudarili, da moramo pri projektu pametnih mest se osredotočiti predvsem na integracijo. Skratka, na evropski ravni in na ravni držav članic moramo zahtevati izvajanje uredbe. Uredba je uredba in zato moramo ustrajati pri tem, da bo vse pet odstotkov namenjeno pilotnim projektom. če pa nekdo interpretira teh pet odstotkov kot pet odstotkov, ki je namenjeno mestom, pa je vse skupaj zelo narobe razumev. S tem pravzaprav manjšamo ulogo mest, ne pa, da jo krepimo. Hvala lepa, gospod Rajnken. Um... Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za zelo zanimivo predstavitev. Sem na novo izvoljena v parlamentu in moram reči, da po tej predstavitvi se mi je zdelo, da slika še vedno ni ravno svetla, morda bi bila lahko bolj pozitivna. Sploh me je nekaj zelo začudilo, ko smo poslušali predstavitev. Namreč eh, mesta so del regij in eh, potem se um, njihove skrbi manj upoštevajo, se je zdelo, ampak to potem pomeni, gledajte, da to ni v redu. Sem iz um, podeželja, iz Gankišne. Um, In če je študija gotovila, da se mestom manj eh, posveča pozornost, me zanima, kako to sedaj spremeniti. Če imamo širše območje, torej urbano območje, mislim, da je pomembno, da imamo nekakšno celostno strategijo. Mesta so lahko na podeželju ali pa na severu Anglije ali pa kjerkoli že po Evropi. Treba je zagotoviti ustrezno medsebojno. Eh, koordinacijo, tako da bodo vsi imeli skupno korist od um, evropske strategije za to področje. Hvala, gospa Maletič. Thank you very much, sir. Uh, eh, I completely agree. Hvala lepa. Se strinjam s kolegi, sploh z Janom, kateri si imamo težave z izvajanjem uredbe oziroma zakonodaje. Vse skozi sprašujemo komisijo, pa povejte komisija, kako zagotovite izvajanje um, večplastnega upravljanja ter pa sistema partnerstva v praksi. In vedno rečejo takole, ja, gledajte, um, to zagotovimo zato, ker je to pač del zakonodaje od nacionalne vlade, dobimo potem dokumente, tam razložijo, kako je delo potekalo v delovnih skupinah, v različnih delih družbe in tako dalje. Kako so se z njimi pogovorili, da bi pripravili dokumente za strategijo. Ampak to ni dovolj, kaj ti dejansko treba pripraviti nacionalne strateške dokumente. Kot prvo, to mora temeljiti uh, ne samo na um, eh, načelu od zgora na vzdolj, ampak tudi obratno, od spoda na vzgor. Torej potrebujemo uh, večjo vključenost mest, občin, vseh mora povedati, kaj so njihovi cili in potem lahko pripravimo strateške dokumente. Najprej na regionalni ravni, potem na nacionalni ravni obe načeli bi potem združili, torej od spode na vzgor in zgore na vzdolj. Na Hrvaškem, pa tudi druge, um, mislim, da tega nismo uspeli doseči. Zato smo sedaj prišli do te analize, kjer slišimo, ja še vedno v kohezijski politiki ni uh, vidikov, ki se navezujejo konkretno na mesta. To ni sprejemljivo. Potem smo slišali tudi vaše priporočila, z njimi se strinjam. V več delih priporočil smo slišali, da je treba okrepiti celostne strategije ter pa celostni pristop, torej integriran pristop. To gotovo vse zahteva tudi v uredbi. Ne vem, zakaj je komisija ni ustala na um, načelu partnerstva oziroma večplastnem upravljanju. Hvala, gospod Simon. Ich muss sagen, einiges hat mich in der Studie. Hvala lepa. Povedati moram, da me je marsikaj v študiji začudilo. Ni v skladu z mojimi 15-letnimi izkušnji poslanca. Nasplošno dobro, vsaj za Nemčijo. Ne moremo trditi, da tam skupnosti niso upoštevane pri operativnih programov. Ne, ved, nekatere dežale, dežele so vedno bile tukaj vodilne. Uh, ampak upoštevali smo želje skupnosti. Z, novo, z novim programskim obdobjem so vsi poročali o tem, kako se je situacija drastično izboljšala. Torej, kar se tiče Zvezdne republike Nemčije, se ne morem strinjati s to študijo. Enako velja za izjavo, ki jo je podala kolegica iz. Uh, Gelsenkirchna, da bi v regijah, ki so povezana z mesti, pomenila nazadovanje mest. Tudi s tem se ne morem strinjati. Mi podpiramo ne samo strukturno šipka mesta, ampak tudi strukturno močna mesta. Ehm, vedno znova smo se soočali z problemom mest, ki so trdili, da njihova okolica dobiva podporo, oni pa ne. In to zagotavlja ravno ta program ITI. V moji regiji imajo sede številna pomembna svetovna podjetja in s pomočjo tega lahko imamo velike projekte, ki koristijo tako mestom, kakor tudi vsem drugim manjšim mestom v moji regiji. Um, Heidelbergu, Karlsruhe in tako naprej, Ludwigshafen. Um, mislim, da bi morali posneti vašo predstavitev. Vi ste dejansko trdili, da Evropski parlament ni dovolj poskrbel za to, uh, da bi mesta bila vključena v oblikovanje naših politik pri prenovi kohezijske politike. Trdili ste, da mi nismo upoštevali dovolj mest. To ste očitali komisiji in parlamentu. In jaz vas sprašujem, eh, ali veste, kaj je Interclub Urban? Vi tega ne veste. Vi ste prišli sem in ste predstavili neko študijo, kjer ste popolnoma pregledali ta pomemben organ, ki ga vodi kolega Olbrih. Ta že pet let je v rednem stiku z vsemi mesti, majhnimi, velikimi v zadnjih petih letih. Eurocity, Slow City, z vsemi temi je v stiku. Prav tako eh, je ta organ sodeloval pri oblikovanju strukturnih skladov in tako naprej. In to je vam pri predstaviti vaše študije popolnoma ušlo. Hvala. Gospod Simon, moram tukaj ugovarjati. Kajti včeraj smo slišali neke lepe besede, danes pa smo slišali resnico. V Nemčiji je velika razlika, ali živiš v metropoli ali ne. Te so se medtem že uspele uveljaviti. No in eh, ta intergrup se je želela zauzemati za to, da bi se situacija spremenila, ampak iz majhnih in srednje velikih mest različnih nemških dežel slišim, da vendarle niso tako zelo vključena, kot bi se želela. One pričakujejo da bi lahko sodelovali s tistimi, ki so odgovorni za sklepanje partnerskih sporazumov. No, zato so odgovorne pri nas države. Eh, majša mesta si se pritožujo, da nimajo podobnih eh, možnosti kot eh, večja mesta oziroma metropole. Preberite si poročilo Nemške zveze mest, pa boste ugotovili, da je to, kar jaz govorim, res. Zato lahko jaz samo pozdravim to študijo. Dobro je, da je končno nekdo povedal resnico. Decembra smo torej sprejeli to uredbo, Aprila smo že imeli partnerske sporazume iz Nemčije in številni operativni programi v zvezdnih državah so, državah so bili pripravljeni na osnovi česa, na osnovi osnutkov komisije, ne pa tega, kar smo tukaj sprejeli. Leta 2012 sem eh, že sodeloval v razpravah z različnimi državami in tam je že tekel um, govor o posameznih operativnih programih. Oni so že pripravljali operativne programe, mi pa smo bili še sredi trialoga. In eh, ravno to je razvidno iz študije, kaj ti sedaj ne bomo več mogli veliko spremeniti, kaj ti stvari so že odločene. Razen, če bomo dovolj pogumni in bomo rekli, ne, mi smo tukaj so zakonodajalec in sedaj si bomo pogledali vsako posamezno partnersko pogodbo, vsak posamezen operativni program. Eh, in eh, morali bomo preveriti, ali, nismo, teh, ali ni bil ta, eh, ta meja petih odstotkov uporabljala kot ali bi za neke manjše projekte. Zahteve mest, želje mest pa bodo ostale ob strani pri oblikovanju prihodne kohezijske politike. Torej, to študijo moramo vzeti resno, mesto moramo pomagati, to je študija, ki velja za vse države članice. V Nemčiji pač eh, zgodovinsko gledano imajo mesta neko močnejšo vlogo zaradi, svojo, zaradi svoje možnosti samo upravljanja. Nažalost pa v vseh državah članicah ni tako. In ravno zato, ker so številna mesta v finančni stiski, različne države članice želijo kohezijs, eh, sredstva iz kohezijske politike črpati predvsem v eh, izvajanje programov, ne pa v to, da bi mesta dobila močnejšo vlogo v okviru strukturne in kohezijske politike. Hvala, gospa Breson. Thank you, uh, president. Uh. Hvala lepa, predsednica. Bom govorila italijansko, upam, da bo tako bolj jasno. te politike mest v okviru regionalnih politik so gotovo pomembne. O tem govorimo tukaj. Sedaj smo slišali določene izkušnje, katere so sicer izven dosega regionalne politike in pa kohezijske politike. Ampak na vsak način mislim, da se moramo zelo skrbno lotiti tega vprašanja. Regionalne politike, kohezijske politike Evropske unije. Um, kohezijska politika gotovo je regionalizirana politika. Imamo statistike, imamo programe, ki to kažejo. Vse temelji na regionalni politiki. Sedaj moramo torej predvsem razumeti to, kaj naj počnejo regije. Seveda se vse začne z državi članicami na nacionalni ravni ampak ključni igravci tukaj pa mislim, da so regionalni akteri. V vsaj večini primerov je tako. Seveda, je treba poštivati tudi to, ali je država večja ali manjša. Ampak na vsak način, gledajte, kaj je um, urbano območje, to ni za vsakogar en in isti koncept. Tolmačenja so lahko zelo različna. Imamo veliko mest, eh, mestec eh, in tako dalje. Kaj torej sploh pomeni urbana politika? Velika mesta bodo gotovo ključni partnerji pri regionalni politiki. Če si pogledamo, kje se spreme največ ukrepov, bomo videli da se ogromno dela naredi pri programih. Že na nacionalni ravni je treba že vnaprej vključiti mesta eh, kot strateške partnere v širše strategije. Seveda bodo to mesta večja in pa manjša, kot rečeno. Velika mesta imajo tudi določeno strateško pozicijo. To je pač običajno za velika mesta. In kot rečeno, glede na velikost bodo tudi mesta igrala um, manj ali pa bolj pomembno vlogo v širši strukturi. Odbor regij in pa predstavniki mest so torej um, delali na tem področju in predlagalo se je, da bi nekako pripravili protivtež. Pogosto se um, pojavijo problemi, ko se sredstva iz določenega programskega obdobja prenesejo v naslednje obdobje. Včasih se stvari zapletejo. Tukaj slišimo, da dobijo mesta 5 odstotkov, včasih je to lahko problematično. 5 odstotkov, tukaj mislim, da se moramo spomniti naslednjega. to je sklad za nekakšne eksperimente, eksperimentalne programe za določene politike. Ta sredstva se uporabljajo za takšne programe in če je to tako, mislim, da moramo gotoviti, eh, ali nismo morda v preteklosti česa izpustili ali pa na kakšna področja pozabili. Kar se tiče študij, ja, seveda tukaj gotovo obstaja težava glede zmogljivosti posamečnih projektov, torej projektne kapacitete. Mislim, da moramo to zmogljivost um, v prihodnosti povišati. Ko gre za um, regionalne programe, operativne programe, moramo poskrbeti za to, da bodo regije dejansko vključene že pri načrtovanju kot tudi pozneje pri prozdelitvi sredstev. Ko dodelimo sredstva, se ne smemo omejevati samo na teh pet odstotkov. Ne vem, kako bi lahko to številko uporabili za širša mestna območja. Zato je treba tudi pozvati komisijo, da se zagotovi, da imamo ustrezen fokus na regionalni ravni in pa, da se vsem ne odloča samo regija, ampak tudi mesta morajo imeti besedo pri tem. Mislim, da je to prav. Torej, pri uporabi sredstva morajo sodelovati vsi. Hvala lepa. Sedaj bi tudi kot članica povedala svoje mnenje o tej urbani agendi, bom govorila bolgarsko, če dovolite. Hvala za te informacije, ki smo slišali v študiju. Sedaj v tej fazi začenjamo izvajanje operativnih programov za novo programsko obdobje sedaj se pogajamo o teh operativnih programih. No, glede na izkušen iz obdobja 2010 do 2013 pri pripravi aktivnega sodelovanja mest in pa njihove vloge pri programiranju, moram reči, da izkušnje niso bile ravno zelo pozitivne. Bolgarija je ravno med državami, ki je. Ki so poskusile pripraviti takšne celostne programe za urbani razvoj, torej tudi um, urbana infrastruktura, potem prometna mrežja, izobraževalna infrastruktura in pa človeški viri. Enako velja tudi za človeški kapital v mestnih območjih. Vsi ti načrti obstajajo, ampak to je samo dodatek k partnerskim sporazumom, ki jih je uh, sklenila Bolgarija. To o prihodnosti lahko uveljavljamo samo tako, da to postanejo deli nacionalnih operativnih programov, o tem pa se trenutno še pogajamo. Številni kolegi so omenili določene težave, ki se pojavljajo. Namreč mesto je opredeljeno kot um, širše mestno območje, torej aglomeracija in um, tukaj se upošteva tudi število prebivalcev. To je zelo groba definicija. To potem pravzaprav ne vključuje vseh tipov potencijalnih mest v Evropi. Nekatera mesta so naprimer um, poprečno velika, ampak so zelo pomembna za razvoj posamečnih regij. So gonilo rasti v posamečnih regijah iz izkušnje razvidno, da moramo biti zelo previdni pri pripravi definicij. Torej, kajti nekaterega mesta so zelo pomembno gonilo za razvoj. In potem še naprej ta celostni integrirani pristop v mestih in pa um, na obrobju, ki je tudi povezano z mesti in je tudi um, dejavnik um, ki vpliva na razvoj mest, pa tudi obroba so odvisna od mest po drugi strani. Kot rečeno, um, marsikdo naprimer um, iz podežela gre proti mestu in nekatere sosedske izgubijo svoj pomen, sploh če so zelo blizu um, velikih mest. Upam, da bo ta urbana razvojna politika ustrezno izvajana. Mi kot odbor bomo nadzorovali ta postopek včeraj smo se dogovorili, da bomo naročili študijo o urbanem razvoju. To se mi zdi dobro. Ta študija bo proučila eh, to, kako je za partnerskim sporozumem pa eh, operativnimi programi. Mislim, da je prav, da se v odboru vedno tega lotimo in hvala lepa za poročilo še enkrat. Hvala. Še kdo drug želi besedo? Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Ja, ta razprava se mi zdi zelo zanimiva. Veliko smo slišali o tem, kako si želimo soglasja. No, ne vem, slišal sem predvsej polemične izjave danes. Um, nekoliko presenetljivo pravzaprav. Torej, um, mislim, da je prav, da ne napadete eh, tistega, ki je posredoval sporočilo. Problem je sporočilo morda, ne pa tisti, ki je to povedal kot prvo. Um, sem um, član sveta in pa tudi um, deloval sem v pravah v Angliji, v Združenem kraljestvu, v mojem območju, naprimer um, na severu Anglije, eh, pa tudi druge. Um, ta območja operirajo na drugačen način. V tem kontekstu teh uh, eh, svežnjo financiranja, se mi zdi to zelo zanimivo, kaj ti, ti svežnji financiranja ne povzroča vedno nove rasti v določene države članici, kot smo slišali od predsednice. Bolgarija, na primer, um, ima takšne izkušnje, na primer, depopulacija, torej v Siciliji, v Galiciji vidimo podobne primere, v Združenem kraljestvu pa mesta, torej podeželje, primestja, pogosto so um, ravno gonilo rasti, torej to je nekaj drugega, niso samo mesta tista. Zato me to zanima. Um, izvane politike in pa študija, ali ti omogočajo to razlikovanje med um, mesti kot gonilo rasti in pa nekaterimi mesti, uh, ki pa v bistvu potrebujejo financiranje um, kot pomoč, zato ker imajo probleme, torej, um, ker imajo zelo nizke rasti glede na podeželje, torej imajo slabšo situacijo. Prav tako smo slišali tudi to, kako je z eh, temi mejami, kajti te meje, eh, te ločnice so včasih nekoliko protislovne, to je jasno. Um, ehm, Sveda mesta potrebujejo svoj glas, ampak potem isti ljudje pravijo nekaj drugega in razumem, kaj mislijo. Torej, da tudi podeželje moramo um, bolj postaviti v ospredje. Oboje, jasno, ampak gledajte, jasno je, um, težko je ugotoviti. Um, kdo bo imel večjo vlogo, um, mesto ali podeželje. Včasih smo nekoliko zmedeni glede tega, kako skriti to politiko med uh, podeželjem in pa mesti. Sedaj imamo pri nas uh, britansko razpravo tudi o devoluciji um, države sploh po um, škotskem referendumu. Sedaj razmišljamo o tem, kaj se bo zgodilo z Združenim kraljestvom tukaj, naša skupina, pa tudi druge skupine, imajo določeno težavo. Namreč, slišali smo pripombe, naprimer, um, pač zakonodaja, reguliranje je reguliranje in to mora biti zavezujoče. Meni se to zdi zaskrbljujoče, kvečemu, kajti mislim, da države članice morajo ugotoviti, da je lokalna uprava zelo pomembna, samo tako bomo ustrezno predstavljali vse plasti. Mislim, da um, je ta hierarhija včasih nekoliko neprimerna. Torej, ta priporočila naj politični oddelki sveda v prihodnosti upošteva, ampak tudi ta odbor, tudi ta odbor naj upošteva ta priporočila v prihodnosti. Namreč eh, razlikovanje med eh, modelom mesta kot eh, gonila rasti, to vidimo po večini Evrope, to je eno, ampak včasih pa mesto ni gonilo rasti, je včasih podeželje to. Eh, ta vzvod um, rasti, vsaj po nekaterih um, evropskih državah. In torej te razlike moramo poštivati tudi v naših politikah. Hvala. And, uh, not... Hvala. Če ni drugih vprašanj, dajem besedo gospod Schoenhofer, da odgovori na vprašanje oziroma tudi poda druge pripombe. Hvala lepa. No, lepo je, da študija sproži tako burno razpravo. Zato se, se vesela te razprave. Slišali smo veliko pripomp, ne toliko vprašanj, zato naj tudi sama podam nekaj komentarjev. Najprej metodologija. Eh, pogledali smo si eh, tudi na drugo stran, torej partnerski sporozumi in pa operativni programi in potem smo vprašali eh, te akterje iz programov in pa partnerstv, kako se je to zgodilo. Nismo poprašali mest o tem, kaj se je zgodilo, ali so bolj vključene ali ne. Raje smo se pogovarjali z drugimi. Z nekaterimi mesti smo se sicer pogovarjali, ampak predvsem tudi z drugimi, še toliko bolj. Potem okoli 270 operativnih programov imamo. Tukaj ni šlo za Nemčijo kot tako. Tukaj, eh, glede Girsenkirchna, gledajte, bila sem na sestanku um, o ex ante evaluaciji, kjer smo slišali jasno izjavo. Moram govoriti, kommen als ko financiers nicht in frage. mesta ne pridejo v poštev kot sofinancerji. ker niso eh, zanesljiva in včasih ne poznajo pravil in ne vedo ali lahko sploh zberejo ustrezna sredstva zaradi um, manjših občinskih proračunov včasih ni zadosti sredstev torej diferenciacije so kar velike potem, če gremo v podrobnosti. Skratka, to je bila celostna študija, vse smo pogledali, osem držav, osem držav smo pogledali in pročili. Potem, kot drugo, partnerski, oziroma pravila, eh, kodeks ravnanja za partnerske sprazume je bil sprejet, ko so bili ti sprazumi bolj ali manj že končani. Imeli smo različne časovnice, pravila so bila potem eh, sprejeta, ko je bilo že bolj ali manj vse končano. to ni res. Te partnerske sporozume smo um, zaključili že decembra 2012. Države članice so morale vedeti, kako je s tem, namreč, da je treba to partnerstvo spremeniti. To so vedeli že eno leto, preden je bil sproh um, uh, sprejeta končni pravni dokument. To je bilo v času ciprskega predsedstva. Skratka, to so države že vedele, se zelo dobro spomnite ga. No, eno je znanje, torej kaj je kdo vedel, drugo pa je potem izvajanje. No, pa gremo naprej. Ja, še nekaj. Uh, to metropolitansko upravljanje, torej upravljanje mest, eh, to ponavadi ni rešeno na nacionalni ravni. Kohezijska politika seveda ne more um, obrati pristopa, ki na nacionalni ravni ne obstaja, lahko pa okrepi ta pristop, če obstaja. Ti projekti, mislim, um, so zelo um, pomembno vprašanje za izvajanje teh um, urbanih vprašanj. Splošno hvala. Hvala. komisija, bi želeli kaj dodati? Ja, prosim, kar povete. Hvala. Mislim, da bi cilj študije zelo dobrodošel. Tudi na prave stvari ste se osredotočili. Ampak, torej, sedaj očitno se osredotočate na preteklost, bolj kot pa na prihodnost. To ni ravno dobro tukaj ste se umili samo na nekaj uh, študij primera. Uh, to so bolj posredni dokazi. Ne vem, um, ali ste se recimo pogovarjali s predstavniki komisije, tukaj, tukaj ni nobenega sklica na kakšne takšne pogovore ali podatke. Zato je tukaj veliko protislovi, torej uh, eh, ITI naprimer. Gospod Abreht je že prej povedal, kako je s tem. Pa tudi kako je potem um, z njimi poznaje. Torej, 22 eh, držav um, bodo uporabile ITI, torej eh, integrirane teritorijalne instrumente. Potem zelo te posplošene izjave, torej imamo um, enako urbano dimenzijo kot v prejšnjem programskem obdobju. No, gledajte, mislim, da so se tukaj nekatere stvari spremenile. Morda je to ni revolucija, ampak evolucija pa že. Ko se teh pet odstotkov namensko dodeli, to ne pomeni da bo minimum eh, vedno porabljen za um, ta urbani razvoj. Okoli 10 odstotkov se bo porabilo za um, uh, trajnostni razvoj in to je integrirano, kot je povedal gospod Albrecht. To, ni, um, edine, to niso edine sredstva za urbano območje. Več kot 50 odstotkov uporabili uh, eh, za to. Potem vloga mesta v partnerskih sporazumih in pa pri posvetovanju. Glede, to so bile zelo posplošene izjave na podlagi posrednih dokazov. Pogosto to sploh ni res. Potem naprej. Omenili ste definicije mest. No, ne vem, ali je bil to problem ali ne. Gledajte, v uredbi pa tudi v CSF-ju smo uh, poskušali delovati funkcionalno. Uh, tukaj govorimo naprimer o urbanih območjih, ne pa toliko o upravah. Uh, tudi urbane povezave, linke smo tudi podarili. Torej pravite, da je teritorijalni um, vedik omejen, da je tukaj samo 5 odstotkov omejenih. Tudi to je napačna predpostavka, kajti um, veliko regionalnih OP-jev, torej operativnih programov, temelji na eh, povezavi z nacionalnimi programi. Torej, regionalni in nacionalni programi so med seboj povezani. Torej, in potem, eh, če poštemo še nacionalne programe, ki so vezani na regionalne, potem je to več kot 5 odstotkov. Potem tudi priporočila so pravzaprav že zastarela, se mi zdi. Sedaj poteka uh, eh, posredovanje o novi urbani agenti. V okviru komisije želimo okrepiti koordinacijo med različnimi oddelki, službami komisije. Tudi države članice tukaj sodelujejo. Medvladno posvetovanje je vodilo v lajpciški eh, dokument, oziroma listino. Eh, torej so bili prisotni pri tem. Komisija dela z njimi, pa tudi s Evropskim parlamentom. Ta priporočila, mislim, bi morali posodobiti, glede na to, kar se trenutno v realnosti dogaja. Moram reči, da smo bili nasplošno razočarani nad tem, kaj ti tukaj mislim, da ta slika ni čisto realistična. Morda se bo nekoliko pozabilo na napredek, ki je bil dosežen marsikje. Urbana teritorijalna eh, politika mislim, da se da predvsem močnejša, kot pa se morda komu zdi. Like reply, Želite odgovoriti na to? No, težko je odgovoriti na to, pravzaprav, kajti Eh, naša študija temeljila na osmih držav članicah. Um, operativni programi, strateške partnerstva in pa predstavniki mest. Z njimi smo se pogovarjali. To seveda ni um, rešitev po celotni Evropi, ampak veliko držav je vključeni. Seveda bomo poštevali te pripombe in bomo njih razmislili. I, I don't understand. It's a question of theory and practice. Yeah. yeah. So. Okay. To je vprašanje teorije in prakse, pravi gospod. Hvala lepa. Bomo na to še mislili tudi v prihodnosti, o tem razpravljali. Bomo sledili eh, operativnim programom oziroma partnerskim sporozumom. Bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, se bomo o tem gotovo še pogovarjali. Hvala lepa za to predstavitev, hvala lepa za vse komentarje. Hvala vsem, ki ste se oglasili. Sedaj pa gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev strani komisije o šestem poročilu o ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji naložbe za delovna mesta in rast. To je najnovejše od treh letnih poročil o kohezijski politiki, ki jih objavlja komisija. Uh, govori o obdobju 2007 do 2013 in ugotavlja, da je kohezijska politika vplivala tudi na javne naložbe. Vlog gospodarske krize pa kaže, da se vedno bolj kažejo večje regionalne razlike. Pogleda tudi naslednje obdobje od 2014 do 2012 in kako bo so, bodo naložbe bolj usmerjene v ključna področja, kot je energetska učinkovita zaposlovanje, socialno vključevanje in MSP. -ji. Danes bomo slišali predstavitev tega pomembnega dokumenta. Pridružile ste se nam dva ura, uradnika, zaposlena v DG Regio, to je Rudolf Nisler, direktor, in gospod Luis Dijkstra, namestnik vodja enote za gospodarske analize. Gospod Nisler, beseda je vaša. Much, uh, Hvala, gospod predsedujoča, in dobrodan vsem. Danes bi vam rad predstavil glavne poudarke zadnjega poročila o koheziji. Na ta način bomo izpostavili najboljše točke poročila. Imate tudi dokument v papirni obliki, ki predstavlja zelo zanimivo gradivo za branje. Trenutno imamo to na voljo v nemščini, angliščini in francoščini, v naslednjih tednih pa boste imeli na voljo to poročilo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Poročilo je bilo predmet razprave na kohezijskem forumu pred dvema tednoma in jaz bi temu rekel tudi zbornik tega političnega področja Evropske unije. Kakšno je pravno ozadje za to poročilo? Izhaja iz pogodbe in komisija mora pripraviti to poročilo vsake tri leta. V, pri šestem poročilu smo se odločili, da bomo nekoliko kasneje ga predstavili, zato da bi čimprej predstavili nove rezultate, nove politike že v tem poročilu. Kot veste, je kohezijska politika tista, ki se ukvarja z gospodarskim razvojem. In najprej si moramo in pogledati najpomembnejše trende, skozi katere gre Evropa, s katerimi se sooča Evropa. Trend v zadnjih šestih letih je bila gospodarska kriza. Ko si pogledamo ta zemljevid, vidimo, da imamo zdaj zelo drugačno sliko, kot če bi si pogledali zemljevid pred letom 2008 pred takrat je bilo v večini, smo v večini delov Evropske unije zabeležili rast od zmerne do dobre. Danes se je slika bistveno spremenila. Če si pogledamo tukaj, imamo velike dele Evropske unije, celoten jug, pa tudi Združeno kraljestvo, Jersko in Finsko v obdobju 2008 do 2011, ki so zabeležile krčenje ravni BDP-ja. Samo najbogatejše države v srednji in severni Evropi, kot Nemčija, Belgija, Avstrija in nekatere nove države članice so pokazale dobro stopnjo rasti. To pa je pripeljalo do tega, proti čemu smo se z našo politiko poskusili boriti, boriti proti temu. Gre za gospodarske razlike, ki so se povečale, odkar je kriza prišla v Evropsko unijo. Če si pogledamo skupino držav, kjer je bil ta vpliv in učinek največji, vidimo na levi strani tega grafa, da je čisto običajno, da so bogatejše države rasle počasneje revnejše države zelena črta pa so kazale najviše stopnje rasti. Potem je prišlo 2009 do prvega upada, ko je kriza prvič prizadela te države in vidimo, da so nekatere države se kasneje poskusile oziroma da so se izvlekle iz tega krča in zabeležile zmerno gospodarsko rast. zdaj smo nazaj na ravni dveh odstotkov poprečne rasti. Tudi bogatejše države so lažje upravljale in se, so se uspele izogniti najglobjem upadu. Največji problem pa so zabeležili v državah s srednjimi prihodki. Leta 2013 smo videli ponovni upad in še vedno zaostajajo. Države s srednje velikimi prihodki so večinoma ležale v Južni Evropi. Kriza je močno vplivala tudi na trg dela. Imeli smo rekordno rast brezposelnosti. Če si pogledamo na zemljevid na levi, je prav v oči pijoče, da je brezposelnost narasla praktično v vseh državah Evropske unije, razen v Nemčiji med obdobjem v obdobju 2008 do 2011 In če se poveča brezposelnost, se poveča tudi revščina. Na desni strani pa vidimo novo predstavitev, ki bo verjetno še slabša v naslednjih letih, ki prihajajo. Če naredimo najprej zaključek, kako, so, kako je kriza prizadela različne države članice, vidite na dnu tega grafa, da so najbolj bile prizadete južnoevropske države. Zlasti v kontekstu razvoja BDP-ja, pa tudi, ko gre za rast brezposelnosti. Te je kriza najbolj prizadela. V bistvu imamo situacijo v Južni Evropi naslednjo. Celotna konvergenca od leta 1999 je bila izbrisana s to krizo. Imamo ravni BDP-ja, ki so na ravni leta 1999 ali prej. Nekoliko boljša je slika v delih držav, ki so se pridružile Evropske unije kasneje, torej Srednja in Vzhodna Evropa, ki so varno plule skozi krizo, vsaj relativno gledano. Če si pogledamo, kar nekaj revnejših držav je dobro prestalo krizo. Če si pogledamo determinante rasti, raziskave in razvoj in inovacije so glavni kriteriji, ki kažejo na to, da je Evropa še daleč od doseganja svojega cilja, da bi naložbe znašale v tri odstotke, kar zadeva razvoj in drugo infrastrukturo. Zagotovo se moramo nekaj naučiti iz tega, zakaj Evropa ne dosega tega cilja treh odstotkov investicij na tem področju, na področju RTTI. Potem vse življensko učenje. Tukaj beležimo stagnacijo. Če primerjamo številke, za zadnjih deset let Vidimo, da cilji, da naj bi imeli vsaj 15 odstotkov vseh odraslih, ki naj bi sodelovali pri vseživljenjskem učenju, vidimo, da ni bilo narejenega veliko napredka do leta 2013. 2004 smo imeli 9 odstotkov, zdaj pa 10 odstotkov, kar pomeni, da nismo naredili prav velikega koraka naprej. Pri tem zemljevidu pa lahko povem še to, da si moramo pogledati, kakšen, da moramo na te vplive pogledati, oziroma na te predstavitve pogledati previdno, saj imamo različne izobraževalne sisteme, zlasti če si pogledamo Nemčijo, naprimer, kjer imamo sistem poklicnega izobraževanja, ki razlaga Če imamo združene cilje za Evropo 2020, vidimo, da je to RTTI, potem boj proti revščini in socialni izključenosti, izključenosti ter povečanje izobraževanja. In vidimo, da smo daleč od doseganja ciljev v večini delov Evropske unije. V srednji Evropi in severni Evropi imamo regije, ki v veliki meri izpolnjujejo te cilje, ampak celotna južna in vzhodna Evropa je še daleč od tega. Treba je tudi okrepiti mrežo na prometnem področju Evropske unije. Na hitro bom šel skozi nekaj prosojnic. Od leta 1955 do 2012. Svoje kolege in kolegice bi prosil, da si pogledate zlasti različne barve, ki odražajo hitrost potovanja po cestnem omrežju. Vidimo, da je prišlo do precejšnjega napredka od leta 1955 naprej. Ko pa pridemo do točke, ko je bila začetka, ko smo začeli z izvajanjem kohezijske politike in tukaj se bomo ustavili pri letu 2001, vidimo, da je bil Iberijski polotok še vedno nekje na sredini, kar zadeva hitrost potovanja po cestnem omrežju 2012, pa do leta 2012 pa se je zgodilo veliko. Zlasti v drugih delih periferije, tudi na Jerskem in v Južni Italiji. To je bilo zagotovo povezano z naložbami, ki so prihajale iz kohezijske politike. Če si pogledamo leto 2012, pa vidimo, da je treba še veliko narediti tudi v drugih delih Evrope, zlasti v, na severnem vzhodu in, se, in uh, jugovzhodu Evrope veliko mrež je označenih z rdečo in ti, te predstavljajo izziv za nas. Še eno področje, kjer nas čaka še veliko izzivov, tukaj je primer z področja podnebnih sprememb in energije. Uporaba obnovljivih virov energije. Tukaj vidimo, kakšen je delež obnovljivih virov energije v celokupni porabi energije od 2006 do 2012 in vidimo, da smo povsod naredili velik napredek v različnih državah članicah. Vendar pa, kot vidite, pred, ob, še vedno obstaja precejšnja vrzel med državami članicami. Evropska unija kot celota ima poprečje 20 odstotkov, različne države članice pa morajo doseči še veliko ciljev. In to bo področje, ki bo zelo pomembno na področju kohezijske politike, zato da se osredotočijo naložbe na to. Zdaj pa gremo naprej na vlogo in vpliv kohezijske politike. Kaj smo dosegli v preteklem obdobju? Zlasti, če si pogledamo kaj se je zgodilo od krize naprej. Kot vidite, je najpomembnejša stvar, ki se je zgodila med krizo, je padec javnih naložb. To je bilo zagotovo rezultat tega, da so države članice se odločile za fiskalno konsolidacijo. Kohezijska politika je obstajala in lahko je pomagala pri ublažitvi celotnega upada javnih naložb. Brez kohezijske politike bi bila situacija še veliko slabša. Z rumeno črto je označena potencijalna situacija, do katere bi prišlo, če ne bi imeli sredstva kohezijske politike na voljo. Kohezijska politika je dejansko tudi glavni vir za naložbe za veliko število držav članic. Tukaj na levi tega grafa vidimo, da nekatere države to predstavlja več kot 8 odstotkov deleža javnih naložb. Ampak tu ne gre samo za srednje in vzhodnoevropske države, ki so se pridružile kasneje, ko je ta visoka raven se zgodila. Tukaj imamo tudi Portugalsko z več kot 60 odstotki in Grčijo in Španijo prav tako s precejšnjim deležem. Kohezijska politika je veliko dosegla. Kar zadeva rezultate za obdobje 2007 do 2013, lahko vidimo, da so ti rezultati visoki in dobri. Soočiti pa se moramo tudi z eh, dejstvom, da je bilo več kot 3 milijone delovnih mest izgubljenih v času krize. Kohezijska politika lahko pomaga, ne mora pa tega čisto kompenzirati. Osredotočili smo se na podporo podjetjem, ki imajo in razdelili smo kakšnih 80 tisoč. Kohezijska politika je vplivala tudi na infrastrukturo, na ogromno število kilometrov rekonstruiranih, obnovljenih cest. Tudi ESF, 15 milijonov udeležencev, torej Evropski socialni sklad, je bilo udeležnih usposabljanja v programih za prekvalifikacijo in za usposabljanje kot tako. Podpora MSP-jem, veliko število finančnih instrumentov je bilo pripravljenih, ki so pomagale majhnim podjetjem in tudi srednjim podjetjem in celotni delež je bil 13 milijard evrov. Pri tej prosojnici pa vidite nekaj zanimivega in sicer učinkovitost vlade. To je povezano s vprašanjem, kako so uspešne države članice pri črpanju teh sredstev in usmerjanju letih v konkretne projekte. 215 držav po vsem svetu je vključenih v to statistiko kajti to so mednarodni podatki. Ne, pri točki nič imamo neko povprečje vladne učinkovitosti vseh teh 215 držav. Vse evropske države so vsaj na povprečju ali pa celo delujejo bolje v smislu vladne učinkovitosti kot druge države, ki so vključene v statistične podatke Svetovne banke na desni strani so tiste države, ki najbolje delujejo, pri ničli pa sta naprimer Bolgarija in Romunija, kar pomeni, da vseeno dosegata povprečje. Poleg Romunije in Bolgarije ima, imamo tudi še nekatere bogatejše države, ki pa so tukaj blizu povprečja, naprimer Italija in Grčija celo z negativnim trendom med leti 96 in 2012. Ne bom šel preveč v podrobnosti, ampak sporočilo tega je, da te determinante, ki so zelo pomembne za določanje tega, kako so države učinkovite, se lahko razložijo tudi na podlagi tega dejavnika v tem grafu lahko vidite korelacijo. Na desnem koncu, na desni strani imamo države, tam na vrhu vzgoraj, ki imajo najboljše rezultate, kar zadeva učinkovitost vlade. Spodaj levo pa vidite države, ki morajo še vedno zgraditi svoje zmogljivosti, naprimer Romunija, Bolgarija in Italija. Zakaj? je Grčija boljša pri tem grafu, se boste vprašali. Razlaga je preprosta. Grčija je že nekaj let v posebnem programu in je izkoristila tudi tako imenovana top-up plačila, dodatna plačila, saj je njihova delovna skupina preko tega res izkoristila. Zato je, ima Grčija tukaj kar dobre rezultate. Zdaj pa gremo na naslednji del. Reforma politike. Glavni stabri te reforme. Kohezijska politika danes ni politika, ki deluje neodvisno od drugih. Deluje v trikotniku. Zamišljena je kot glavna naložbena politika unije. Odražati pa mora tudi to, kaj se dogaja na področju fiskalne konsolidacije, kar pomeni, da mora kohezijska politika podpirati države članice tudi, če morajo spraviti svoje proračune v red. Kohezijska politika naj bi podpirala prijazno porabo, porabo prijazno do BDP-ja. In vse to je med seboj povezano tudi z gospodarskim upravljanjem. Na desni strani imamo strukturno reformo, ki smo jo ugradili v novo politiko, v nova pravila, ki jasno pravijo, da je krepitev zmogljivosti tudi v povezavi s prejšnjo prosojnico, je ključno vprašanje, tako kot tudi izvajanje strukturnih reform. To preverjamo preko predhodnih evalvacij. Vse to se preučuje tudi v kontekstu evropskega semestra, ki omogoča jedro za spremljanje tega, kaj se dogaja v tem trikotniku. Trenutno smo sredi procesa programiranja. Vsi operativni programi so bili praktično že predloženi in to velja tako za evropske socialne sklade in za regionalne, vendar pa smo smrjeli le nekaj od njih. Verjetno bomo jih nekaj še sprejeli naslednji teden. Zaenkrat imamo sprejetih šest operativnih programov, pa tudi partnerski sporazumi se še niso sklenili. Kakšen pa je vzorec porabe in potrošnje? Kaj se je spremenilo? Zdaj vidimo, da se veliko bolj osredotočamo in vidimo, s čim se ukvarjajo različni skladi. 1 do 4, tematski fokusi, gre za naložbe, vidimo, kam gredo te naložbe. Tukaj smo vključili tudi energetsko učinkovitost, podnebne spremembe pa so kategorija, v kateri imamo predvsem ukrepe za preprečevanje tveganja. Zato imamo tukaj nižjo raven porabe. Na drugi strani pa vidimo, da je Evropski socialni sklad imamo prednostne naloge 8 do 11 in sicer gre za infrastrukturo v omrežno infrastrukturo in izobraževanje. Evropski sklad za regionalni razvoj ostaja instrument, ki je vlagal v vsa tematska področja z namenom dopolnjevanja tega, kaj dela Evropski socialni sklad, ko gre za to, da je treba ustvariti in okrepiti infrastrukturo. Tako kot je bilo v našem namenu, se tudi v številkah kaže, da smo dosegli osredotočenost na področja, ki smo jih želeli okrepiti. Tematske prednostne naloge 1 do 4 so porasle in to so relativne številke od 41 do 38 odstotkov vidite in tudi prednostne naloge na področju teh prednostnih nalog so rasle. Vlagali smo v infrastrukturo, v izgradnjo cest, v podnebne spremembe, v prilagajanje in relativno gledano vlaganje v okolje upada absolutne številke na tem področju bi bile višje če projiciramo rezultate vplivov teh politik na drugačen način vidimo da bo prišlo do povečanja BDP-ja in to do precejšnjega povečanja v velikem delu Evropske unije, zlasti tam, kjer se osredotočajo večja sredstva kohezijske politike. Vidimo pa tudi, da bo to imelo tako imenovano spillover učinek, da se bo to prelilo tudi v ostale regije Evropske unije. Kohezijska politika ne vlaga samo v bogatstvo regij in mest, ampak si prizadeva za to, da Evropa skupaj raste bolj intenzivno in da sprememba storitev na nekem področju ima tudi sekundarni kohezijski vpliv. Naj vas spomnim še na nekaj, kar sem pokazal že na predhodni prosojnici. Omrežna infrastruktura se bo še krepila preko kohezijske politike in tudi to bo krepilo integracijo trgov. Toliko sem želel povedati o kohezijskem poročilu. To pa še ni konec zgodbe. Predstavili vam bomo nadaljne pozitivne rezultate te politike. Naslednji korak je, da bomo konec leta 2015 pripravili polno ali popolno poročilo o procesu programiranja, kakšni so rezultati tega procesa, v katerem sodelujemo z državami, članicami in regijami, zato da bi dosegli dogovor o operativnih programih. Za konec naslednjega leta pripravljamo tudi obsežno evalvacijo predhodnega obdobja, torej obdobja 2007 do 2014, ki bo zajemal precej poglobljeno preiskavo tematskih vprašanj, teritorijalnih vprašanj in tako naprej. 2016 pa bomo imeli umestni pregled te politike, ki bo, kar bo prispevalo k razpravi o umestnem pregledu večletnega finančnega načrta. To poročilo bo zajemalo tudi nekaj političnih predlogov oziroma predlogov politik za obdobje od leta 2020 naprej. Toliko za enkrat o tej politiki in hvala lepa. Hvala lepa za to podrobno in zanimivo predstavitev. Kolegice in kolegi, želi kdo besedo? Ima kdo kakšno vprašanje? Ali pa že vse vemo o tem poročilu in se kar strinjamo z njim in s priporočili, ki jih podaja, pa tudi zaključki? Zdi se, da nimamo vprašanj. Hvala lepa za predstavitev. O, se opravičuje, imamo vprašanje imam kratko vprašanje. najprej hvala za predstavitev veliko presenečenj ni bilo eh, vedno večja brezposelnost vedno večja revščina vedno večja neenakost v regijah. To so teme, s katerimi se odbor prioritetno ukvarja in uh, informacija, da, je, da so strukturni skladi eno izmed glavnih orodij za boj proti krizi, tudi to nam je že dolgo znano. Bi pa vprašala o, o skrbi in o javnih storitvah. Tukaj obstaja močna povezava med kohezijsko politiko in uh, javnimi storitvami za zmanjševanje revščine, za rast gospodarstva. Tukaj govorimo tudi o zelenem gospodarstvu, o nizkoogličnem gospodarstvu. Zdi se mi, da je to bilo premalo omenjeno s pričo velikih investicij v boj proti podnebni spremembi, poleg teh v nizkooglično gospodarstvo. Zanima me, če imate še kaj več informacij o tem. Hvala lepa, še kakšno drugo vprašanje? No. Ne. Prosim predstavnika komisije za odgovor. Hvala lepa za vaše vprašanje. Nažalost, nimamo na razpolago dovolj podatkov o vprašanju javnih storitev. Trenutno za Eurostatom razpravljamo o možnosti, da bi se tukaj situacija v prihodnosti izboljšala, da bi imeli na voljo več podatkov. Zlasti smo imeli težave pri pridobivanju podatkov na podnacionalni ravni. In kohezijska politika je dejansko tista, ki je najbolj dejavna na tej ravni in tukaj pač do sedaj nismo imeli na voljo dovolj podatkov. Okay. Thank you. Thank you very much for this Hvala lepa za vašo predstavitev še enkrat. Nadaljujemo z dnevnim redom. Čaka nas še ena predstavitev komisije. Gospod Nisler bo ostal z nami in um, predstavil smernice uporabe ukrepov za povezovanje uspešnosti evropskih strukturnih investicijskih uh, skladov z dobrim gospodarskim upravljanjem. To je bilo povezano z sprejemom zakonodajnega pakta o kohezijski politiki. Takrat se je komisija zavezala, da bo v okviru šestih mesecev sprejela smernice, šest mesecev po stopu zakonodaje v veljavo in v teh priporočilih bi naj eh, podala priporočila o tem, kako bi tukaj lahko zagotovili uh, skrbno gospodarsko poslovanje. No, te smernice so prišle z zamudo, vseeno pa nas je zelo zanimiva, kaj ima komisija povedati o tem. Thank you again, uh, Mrs. President. And I will uh, uh, try to explain you the content of the. Hvala lepa, poskušal bom na kratko predstaviti vsebino naših, našega sporočila. Naj na začetku povem, da je seveda ta zadeva bila nekoliko sporna v kontekstu pogajanj o krovni uredbi. To je sprožilo veliko razpravo v Evropskem parlamentu. Če želimo vedeti, kaj pomeni 23. člen, si moramo ogledati tudi druge člene v uredbi. Člen 23 govori o učinkoviti uporabi strukturnih investicijskih sredstev in je povezan z 24. in 25. členom, ki govorita o povečanju sredstev za države z trenutnimi proračunskimi primankljaji in eh, govorijo tudi o tehnični pomoči takšnim državam. To sem želel povedati na začetku, kajti. Vedno je bil 24. člen razumljen kot grožnja državam članicam in pravzaprav je ta člen povezan z drugimi deli uradbe, uredbe, ki govori o tem, da se s temi skladi podpiramo države tudi, ko so v težki makroekonomski situaciji. Cilj 23. člena pa je bil preučiti učinkovitost strukturnih investicijskih skladov, um, da, ti, da to ne bi bilo podkopano strani fiskalne politike in želeli smo omogočiti programe, ki bi se lahko namudoma odzvali na kakšne nenadne izzive. Če si ogledate obdobje, ki je pred nami, 2007 do 2013 in sedaj 2014 do 2020. V preteklosti smo imeli možnost za povezavo teh skladov z makronomsko situacijo v državah, vendar pa je takšna povezava obstajala samo pri kohezijskem eh, skladu, pri kohezijski politiki in pri postopku za ugotavljanje čezmenega primankljaja. V naslednjem obdobju pa zagotavljamo polno doslednost med programi in eh, specifičnimi priporočili za države, o katerih eh, odloča svet. Vključuje vse investicijske in strukturne sklade in druge relevantne instrumente evropskih vlad, torej govorim o makroekonomskih eh, neravnovesjih, o postopku zagotavljanja čezmernega primankljaja in pa makroekonomska prilagoditev. prav tako vse skupaj poteka bolj uh, avtomatično kot v preteklosti. Bomo pa videli, kako se bodo te prilagoditve izvajale v praksi. V določeni meri Tukaj govorimo tudi o možnosti črtanja plačil ali uh, eh, sprejmanja zavez iz proračuna. Um, 23. člen v prvem delu govori o reprogramaciji, reprogramming. Reprogramacija je nekaj, kar se pogosto dogaja pri izvajanju strukturnih skladov. To je nekaj popolnoma običajnega. Komisija in države članice lahko razpravljajo o prilagoditvi operacijskih programov, tudi če ob tem ni kakšnih posebnih okoliščin. Pri 23. členu pa govorimo o izjemi, o izjemnem primeru kaj bi se zgodilo, če država članica ne bi upoštevala rezultatov razprav in ne bi prilagodila programov. Potem bi se lahko zgodilo, da bi kot zadnje sredstvo lahko komisija zahtevala od države članice to reprogramacijo. Lahko pa država članica na lasno pobudo se odloči za reprogramiranje in država članica lahko z kakšnimi drugi sredstvi se sooči z določenim problemom. Določenim problemom. Če država članica lahko z kakšnimi drugimi sredstvi reše problem, potem komisija temu prav gotovo ne bo ugovarjala. No, sedaj pa prihajam do točke reprogramiranja. Kaj bi se zgodilo, če bi komisija zahtevala reprogramacijo in se država članica na to ne bi odzvala pozitivno? V takšnem primeru bo komisij, bi komisija lahko oduzela sredstva v takšnem primeru. To je prvi del 23. člena. Drugi del je zelo podroben. Pojasnjuje, kako bi se ti um, kaj bi se zgodilo z strukturnimi investicijskimi skladi. Um, če bi prišlo do zahtev v okviru makroekonomskega upravljanja. E, drugi del pa kaže tudi mehanične sprožilce, torej komisija lahko sprejme določene ukrepe, če pride do takšnih sprožilcev. V tem sporočilu se ukvarjamo z prvim delom 23. člena pojasnjujemo, kako komisija interpretira določbe o reprogramiranju. Nič ne govorimo o drugem delu 23. člena. Mm, leta 2013 je komisija k krovni uredbi dodala prilogo, podala je tehnično razlago, kako bi naj bil uporabljen ta mehanizem. Tukaj ne gre za ulogo Evropskega parlamenta ali Evropskega sveta, kajti s tem bi bilo vse skupaj spolitizirano. Želeli smo uh, v tem aneksu rešiti zgolj tehnično plat tega inštrumenta. In če si ogledate prilogo, je tam zapisano, da mora komisija specifično povedati, kakšni, kakšne amantmaje lahko zahteva, kakšne prilagoditve, kaj sklepamo za učinkoviti ukrep in neučinkoviti ukrep, če se država članica na to odzove in v kakšnih okoliščinah bi lahko prišlo do odpovedi plačil. Določa tudi to, eh, kakšni kriteriji določajo stopnjo odpovedi teh sredstev. V kontekstu revizije partnerskih pogodb. Tudi tukaj morate vedeti, da specifična priporočila državam so že vsebovana v trenutnih operativnih programih in pogodbah. Torej pri operativnih pogodbah oziroma partnerskih pogodbah ne bomo spregledali teh uh, specifičnih priporočil. Reprogramiranje lahko nastopi šele potem, torej po letu 2014, med leti 2015 in 2019. Ukvarjamo se z vprašanjem, kaj se zgodi potem, ko je zaključen proces reprogramiranja. sporočilu se ukvarjamo, govorimo o tem, da bo komisija to pristojnost za reprogramiranjem izvajala zelo previdno, se nam je ljubša stabilnost kot um, reprogramiranje. Se pravi, strani komisije obstaja jasna zaveza, da nam je tukaj ljubša stabilnost kot reprogramiranje. Naj povem, kakšna so tukaj pravila igre. Zahteve o reprogramiranju so lahko podane znotraj posameznega sklada, torej gre za strukturne sklade, sklad za razvoj podeželja, Eh, pomorski in ribiški sklad, eh, strukturni sklad, se pravi, ali je to podano za vse sklade ali pa za IRDF oziroma ISF. Torej, pri teh dveh skladih si predstavljate, da je naprimer neka država v, izpostavljena hudemu šoku, ki lahko pomeni večjo stopnjo brezposobnosti. Potem bi ta država potrebovala več sredstev in morda bi, bilo, bi bil potreben prinos iz IRDF e v ESF. Tukaj je treba seveda spoštovati določene kriterije. Zgorne meje ESF-a, minimalni delež ESF, tematska koncentracija oziroma zahte, s tem povezane zahteve in finančna sredstva glede na kategorijo regije. Prenos denarja ne more potekati na ta način, da je denar vzet iz uh, sredstev, ki so bila dodajljena revnejši državi in uh, da se torej ta denar prenese v bogatejšo državo. Ta postopek naj bi potekal znotraj 11 mesecev, gre torej za en cikl pregleda politik. Vse skupaj mora biti zaključeno, predno se začne naslednji cikl. Postopek se začne z morebitno zahtevo komisije, da je treba nekaj reprogramirati. Štiri mesece potem, ko je svet sprejme specifična priporočila za države. ta zahteva komisije mora biti podkrepljena z razlagami, jasno morajo povedati, kako lahko sredstva, evropska sredstva prispevajo kot pravi problema in zakaj trenutna dodelitev sredstev ni primerna. Komisija mora povedati, katere pri, prednostne naloge ali projekte je treba okrepiti. Državam članicam pa je prepuste, prepuščena odločitev o tem, za katere programe bodo zmanjšale sredstva. Komisija pa tudi pove, kateri so tiste prednostne naloge, ki so izuzete od možnega zmanjšanja sredstev. Teoretično lahko pride do zahtev, da se zmanjšajo sredstva pri določenem inštrumentu. Če imate, naprimer, pregreto gospodarstvo, eh, močne investicije v izgradnjo, potem bi bilo morda smiselno zmanjšati sredstva v tem sektorju, preden, eh, da ne pride še dodatnega pregrevanja gospodarstva. Torej, po našem mnenju ni smiselno krepiti samo enega operacijskega programa ali ene prednostne naloge in eh, potem znižati sredstva za vse ostale programe. Eh, torej, vse skupaj mora biti nekako v ravnotežju. Komisija je tudi približno povedala, kakšna je minimalna vsebina takšne prilagoditve, kakšen je minimum za takšno posredovanje, kakšni so cilji, ki jih želimo doseči in kaj mora biti nekako minimalni vpliv na finančne vire za krepitev ali zmanjšanje določenih eh, prednostnih nalog. No, države članice bi potem uh, in pripravile revidirane finančne tabele, uh, pregled programov in opis, kako naj dosežejo te cilje, ter še opis ukrepov in prilagoditev. Ne bomo zahtevali od države članice, da pripravi novo ex ante evalvacijo. Se pravi, ne želimo, da bi vse skupaj vodilo do prekomernih administrativnih bremen. Kaj se zgodi, če se država članica ne odzove na zahtevo komisije? No, glede na to, da smo v stalnem dialogu z državami članicami, lahko predpostavljamo, da do tega ne bi prišlo. Vendar pa, če se država članica ne bi odzvala v roku, bi to pomenilo ne dejanje, ne ukrepanje države članice. Potem druga možnost, če dobimo odziv države članice, si moramo ogledati primernost njenega odziva, če bi ugotovili, da ta ni. Eh, primeren, ni zadovoljiv, potem bi tudi to smatrali za neukrepanje. Um, lahko bi se zgodilo, da se država članica ne bi zadostno ozvala na našo zahtevo ali ne bi bila dosledna pri svojem odzivu. Tudi to bi smatrali kot negativen odziv. Se pravi, ukrepali bi samo, če odziva ne bi bilo oziroma če odzivi ne bi se odzvali na probleme, ki jih mi izpostavimo. V takšnem primeru bi komisija lahko predlagala odpoved dela plačil ali celotni znesek za projekt ali prednostno nalogo. To bi se lahko zgodilo ob. Uh, ali neukrepanju države ali pa neustrezne kakovosti odziva. V takšnem primeru bi torej se komisija lahko odločila za odpoved sredstev. Tudi to možnost si mora komisija podrobno ogledati, mora si ogledati okoliščine v državi članici, eh, ali recimo obstajajo v državi članici kakšne izjemne okoliščine, ali je država v recesiji oziroma ali je na situacija na delovnem trgu takšna, da postane jasno, da ne bi bilo smiselno države še dodatno obremeniti. Ogledali smo si kriterije za določitev programov, ki bi lahko bili prekinjeni. Tukaj se prav gotovo ne bomo dotikali tistih programov ali prednostnih področji, ki jih želimo okrepiti. To je pravzaprav logika same vaje. Jasno je tudi, da ne, se ne bomo dotaknili tistih programov, ki so bili uh, nekako zaščiteni. Se pravi, najti moramo tista prednostna področja, kjer eh, prekinitev ne bo pomenila dodatne škode. meja oziroma zgorna meja bo znašala maksimalno 50 odstotkov za, pos, za posamezno odpoved. Če pa bi se zgodilo, da se država članica sploh ne bi odzivala in če bi se svet odločil za prekinitev programa in se potem država članica še vedno ne bi odzvala, v takšnem primeru bi lahko tudi v višini stotih odstotkov. Mm, torej bi prekinitev programa lahko bila tudi stoodstotna. Se pravi, naš pristop želi zagotoviti učinkovit odziv in eh, sorazmeren odziv na to vajo reprogramiranja. Jasno je, da se tega vprašanja ne moremo lotiti mehansko. Vse skupaj moramo analizirati od primera do primera, zato da lahko sprejmemo pravilno odločitev. Prav tako je jasno, da moramo upoštevati enakomerno obravnavo vseh držav. Če ima recimo neka država veliko koristi od uh, strukturnih investicijskih skladov in če bi za to državo sprejeli odločitev o prekinitvi, potem bi to pomenilo, da bi v primeru 50-odstotnega pravila lahko dosegli veliko večje zneske pridobili veliko večje zneske. Torej ne bomo kaznovali um, večjih upravičenk samo zaradi njihove velikosti. Prav tako bomo upoštevali situacijo, ko gre za brezposelnost, socialno izključenost in tako naprej. No, če pa bo država članica ustrezno se odzvala, ukrepala, potem bo komisija nemudoma um, spet sprožila tok plačil. Odpoved programa bo končana. Uh, no, seveda moramo ob tem preučiti tudi, ali bo komisija imela dovolj uh, sredstev na voljo, da, izpolni, da bo izpolnila vse zaveze. Torej, če bo ukrepanje ustrezno, bo do sredstva tekla naprej, takoj, ko bo umaknjena ta prekinitev oziroma odpoved. No, v členu je govora tudi o vlogi Evropskega parlamenta. Povedal sem, da ima to vprašanje tako politično plat, kakor tudi tehnično plat. Skušal sem pojasniti, kaj bomo naredili po tehnični plati. Je pa jasno, da ko gre za izvajanje prvega dela 23. člena, ki govori o reprogramiranju, bo komisija nemudoma obvestila parlament o tem, če bo aktiviran kakšen sprožilec. Če bomo torej ugotovili, da se država članica ni odzvala na zahtevo komisije po reprogramiranju, pa tudi če bi prišlo do nastanka okoliščin, ki jih eh, opisuje drugi del 23. Eh, člena, torej makroekonomsko neravnovesje ali pa nespoštovanje zahtev, ki prihajajo iz programa makroekonomske prilagoditve. Torej, vedno, ko bo prišlo do kakšnega, eh, ko bo prišlo do odločitve o prekinitvi, o odpovedi, bo o tem obveščen Evropski parlament. Komisija bo parlament obvestila tudi o podrobnostih, eh, o programih, ki bi lahko postali predmet odpovedi plačil. Torej, to so možnosti, ki jih predvideva uredba in kar najbolje. Bomo, si bomo prizadevali za to, da bomo tukaj spoštovali tudi zahteve Evropskega parlamenta. Jasno je tudi to, da lahko Evropski parlament na lasno pobudo povabi komisijo na razpravo o možnih um, primerih uporabe člena 23 Uredba predvideva, predvideva tudi to, da bo leta 2017 komisija predstavila poročilo Evropskemu parlamentu. E, tam bo poročala o uporabi 23. člena. In če bi se pokazalo, da je treba določene dele te določbe spremeniti, bo komisija v zvezi s tem seveda podala zakonodajni predlog. Hvala lepa. Thank you for your detailed information and presentation of communication. Of Hvala lepa za predstavitev sporočila komisije. Gospod Olbrih želi besedo, še kdo drug? listen to all the, your, your speech, but anyway, well, I have two questions. Yeah, ja, I'm Ali sem prav razumel, če bo prišlo torej do eh, predloga do zmrznitve in bodo nekatere države imele težave z brezposobnostjo, z eh, BTP-jem in podobno, potem je torej ta zmrznitev odvisna od tega, torej ne bo nobenih sankcij če ste v šipkem položaju in lahko naredite veliko napak, potem, um, ker ste šipki, ta sredstva ne bodo zamrznjena. Torej, ni problem v napakah, problem je v tem, da ste šipki. Seveda se dan nekoliko pretiravam s to karikaturo, ampak um, ne vem, sankcije mislim, da so pomenjene, ko so objektivne. Tukaj pa očitno to ni čisto tako to bi lahko torej imenovali tako imenovana zamrznitev sredstev. Tako imenovana. Malce pretiravamo, ko vseeno. Potem naprej. Sedaj imamo novo obdobje pred seboj, koliko časa bo trajalo, da bi nekaj preprogramirali. V preteklosti je to trajalo par mesecev ali celo let. Če želimo probiti ustrezni mehanizem, potrebujemo pospešeni postopek. Kajti, če ne bo tega, potem bo ta zmrznitev trajala, um, dokler ne bo reprogramiranje na voljo. To bo, ne vem, veliko časa. Kakšen je predlog komisije za naslednje obdobje? Kako se skupaj pospešiti? Hvala. Reste, gospa. Hvala lepa, gospa predsednica. Kot prvo bi želela to besedilo to sporočilo bi želela v pisni obliki. Kajti potem, če imamo vse na voljo, Če prav razumem, torej odlog plačila je vezana um, zamude v programiranju, ali pa na specifične vidike um, reprogramiranja. Oziroma je lahko vezano to tudi na, tudi na to, da je treba potem še nadalje spremljati program in porazporediti sredstva. To me zanima, kako je s tem. Država mora spremeniti program, tako da ta nastane bolj učinkovit. To se država prosi. Če ta tega ne naredi, potem uh, so torej ta sredstva zamrzena, torej imamo odlog plačila, dokler se ta zahteva ne izpolni. No, ko pa se spremi ustrezni program in imamo potem odlog plačila za eh, določena sredstva iz programa, ali je to tako ali ne? meni ni čisto jasno, kako ta mehanizem odloga plačila deluje oziroma zakaj točno velja. To me zanima. Hvala. Glejte, uh, imate spletno povezavo na dokument in sicer iz um, temeljnega dokumenta za sestanek. Sporočilo bilo objavljeno konec julija, že kar nekaj časa nazaj. Uh, gospa Vane, hvala lepa, zelo na kratko ali lahko bolj natančno opredelite vlogo partnerjev v primeru reprogramiranja. Kako velja načelo partnerstva pri reprogramiranju, me zanima. Hvala. Hvala. Še kdo? Gospod Zeller. Wir haben ja nicht nur föderal organisierte Staaten nimamo samo federativnih držav, ampak tudi države, ki so izredno centralistične. V preteklosti se je večkrat zgodilo, da če je prišlo do reprogramacije zaradi gospodarskega razvoja, so se nacionalne vlade so si prilastile ta sredstva. To, kar je bilo obljubljeno regijam, je torej bilo porabljeno za namene, ki so bili v nacionalnem interesu. No, eh, rekli ste, da reprogramacija izhaja iz nacionalne eh, ravni zaradi gospodarske situacije in sprašujem se, kje potem ostajajo regije v okviru večplastnega upravljanja, kako lahko tukaj zagotovimo preglednost tako da že zagnani projekti ne bodo trpeli zaradi reprogramacije. To je prvo vprašanje. Drugič, nacionalne odločitve bi tudi lahko spremenile prioritete na regionalni ravni. Vzemimo primer, neka država reče, um, sedaj bomo začeli z digitalno agendo, želimo izgrajevati širokopasovni internet, digitalno tehnologijo je treba izboljšati, regije se odločijo, da bodo upoštevale to nalogo. In potem mora seveda s tem v skladu spremeniti svoje cilje v operativnih programih. Ali bi tudi v takšnem primeru potrebovali vašo privolitev oziroma kako bi lahko to uredili na učinkovit način, tako da ne bo trajalo eh, vse skupaj pred, predolgo. Hvala, še kdo? nobenih vprašanj več. Gospod Nestler, bi lahko prosim odgovorili. Hvala. Hvala za ta vprašanja. Bom poskušal na vse odgovoriti. Najprej gospod Obrecht. No, kot prvo, mislim, da je treba razlikovati. Med primeri 1 in pa 2 torej prvi in pa drugi sklop. Um, o drugem sklopu nismo toliko govorili, v tem sklopu so predvideni predvsej mehanični, mehanski ukrepi, ko gre za odlog plačil in pa tudi um, prevzem obveznosti. Kontekst je tukaj sicer nekoliko drugačen. Država v tem primeru očitno potem um, ne odgovori na pozive sveta, da se določene stvari spremenijo. Torej, ni zadosti proaktivna oziroma reaktivna. Potem um, sklop 1, strand 1. Tukaj pa gre za um, posebna priporočila za države. Torej, tukaj govorimo samo o relevantnih um, specifičnih priporočilih za države torej mora obstajati določena konkretna povezava. Veliko priporočil sploh ni povezanih z določenimi naložbenimi prednostnimi nalogami, za katere gre tukaj. Kaj to pomeni? Da moramo. Identificirati to, da je treba uporabiti evropska sredstva in da se potem država članica ne strinja. In potem, ko pridemo do te točke, lahko komisija zaprosi za reprogramiranje. Ali gre, gre to tako? Um, tukaj bi se tudi navezal na vprašanje glede odloga plačil oziroma zamud. Tukaj bi sprožili dialog z državami članicami. Kot prvo, se od države pričakuje neformalni odgovor, potem komisija poda svoje pripombe na to. Če ta dialog ne gre v pravo smer, ta prava smer je torej um, um, rešitev, ki je v okviru naše politike ali pa tudi izven naše politike, uh, je v redu. Ampak če pa um, to ni v redu, torej če ne gremo v pravo smer, mora država članica to argumentirati v stališču, ki ga potem pošle komisiji. Ampak upam, da bi lahko našli neko rešitev. Potem naprej, če, kot rečeno, um, odgovor države ni zadovoljiv, potem bo komisija dejansko sprejela odlog plačila. Tukaj je treba poštevati konkretno situacijo države članice. Ampak plačila, um, to pomeni tudi to, da se uh, odloži plačila v določenih relevantnih delih OP-ov, torej teh programov. Ponekod bi um, lahko to ustrezno uredili, tako da ne bi držav, ki so v težavah, spravljali še v hujše probleme. Skratka, treba je imeti nekaj manevrskega prostora. Ne želimo, da države um, neustrezno kaznujemo, če to ni potrebno. Ampak gledajte, želimo pa, da država članica vendarle sodruje na konstruktiven način s komisijo, to pa na vsak način. Koliko časa vse skupaj traja? 15 mesecev, to gotovo ne. Kaj ti? Potem smo že blizu naslednjega cikla iz evropskega semestra in to potem že prinese za seboj nova specifična priporočila za države. Bi pa povedal, kakšna je trenutna praksa. Ta specifična priporočila za države se ne spreminja vsako leto. Ponavadi traja za več let skupaj. Samo včasih izjemoma bi se morali spoprijeti z velikim pomankanjem v določeni državi. Naprimer zaradi kakšne geopolitične krize ali kaj podobnega. Če se to zgodi, potem bi morali aktivirati vse instrumente, tako da se ustrezno vodimo takšne uh, situacije. Potem se naprimer uporabi priporočilo, kjer mobiliziramo podporo za določena območja oziroma področja. To je morda nujno včasih, ampak običajno to ni tako. Ta specifična priporočila za države traja nekaj časa, par let naprimer. Potem države članice to nekako izpolnijo. Na začetku mislim, da je vse skupaj urejeno že pri uh, programiranju. Potem gospa Preso, če sem prav razumel, gledajte, komisija želi preprogramiranje. Ampak mi delujemo na podlagi tistega, kar je dejal svet. Brez priporočila sveta sploh ne bi vzpostavili tega instrumenta, ki bi potem komisija lahko ustrala na reprogramiranju. No, kot morda veste, pa je običajna praksa to, da se pogovarjamo o določenih prilagoditvah operativnih programov in sicer v okviru običajnega dialoga, ki poteka z državami članicami pri izvajanju operativnih programov. To se nanaša potem tudi na CSR. E. Potem, ja, prosim, um, dodatno vprašanje. Na koncu ene izmed prosovnic sem prebrala tole. Če se država strinja s premembo, potem se plačilo odloži, tako da se tudi vmes uh, prerasporedi sredstva. To je problematično. Ko se vse dogovori in se potem um, spreme reprogramiranje, potem je ta odlog plačila lahko vezan tudi na spremembo porazdelitev sredstev. To sem po mojem mnenju prebrala, vsaj meni se to tako zdelo in razlog za to mi ni bil jasen, ker ti to porazdelitev sredstev naredi država. No, ne vem, morda sem se sama kaj zmotila, ampak morda sem kaj napačno razumela. Uh, yeah, Perhaps, um, Bi lahko to prosim pojasnili? Če naprimer iz eh, programa za promet eh, uporabite določena sredstva, tukaj ponad veliko denarja, in potem to naprimer uh, eh, prerasporedite na izobraževanje potem seveda ne bi odložili plačil za izobraževalni program. Bi samo odložili plačila, nekatera plačila, eh, ne pa drugih. Če se države strinjajo s premembo, potem se vse skupaj razveže in um, ni več tega odlaga plačil takoj, takoj bi namenili ta sredstva. Kaj to pomeni? Če se zgodi, da bi dobili zahtevke za plačila od eh, programa v zvezi z transportom in se potem izplača samo do 50 odstotkov, potem bi lahko izplačali ta zahtevek, kajti ta zahtevek um, je bil že izveden in je to treba torej, do konca izpeljati. Ta plačila bi morali potem takoj opraviti. Takoj potem. Potem uh, avstrijski delegat glede načela partnerstva. To je tudi povezano s tistim, kar je povedal gospod Celar. Namreč reprogramiranje je vprašanje, kjer se mora odločiti nadzor se spremljanje in ta mora prilagoditi program. V takšnih eh, situacijah bilo potem nujno, da se um, to odločitev za spremembo ustrezno argumentira. V tem odboru za spremljanje imamo tudi eh, določene partnere, ki so prisotni v OPEO. Potem, gospod Celer, glede varovalk ste spraševali za regije. ko gre za nekatere projekte. Lahko rečem, da moramo to zelo pozorno pogledati, ko se vlagati zahtevke za reprogramiranje. S takšnimi zahtevki gotovo ne želimo destabilizirati tistega, kar je že uh, nekako v teku. ampak to je treba rešiti v dialogu med komisijo in državo članico. Odgovor države članice na takšen zahtevek za reprogramiranje mora vključevati tudi pojasnila ter pa vse varovalke, te pa to, kako bi pri tem upoštevali morbitne negativne učinke in kako bi se tem negativnim učinkom izognili. Zato gre. Potem nacionalne prioritete. Ali se to lahko spremeni, da bi opoštile tudi regionalne prioritete. Glejte, moramo vedeti, da je ta možnost reprogramiranja relevantna samo, ko gre za aktivacijo podpore iz Evropske unije. Vedno je možno, da naprimer država članica želi rešiti določeno vprašanje, um, kar izhaja iz specifičnega priporočila za države članice in da pri tem potem država tudi aktivira druge tipe podpore. Če naprimer uh, ne moremo z nacionalnimi ukrepi um, rešiti teh priporočil uh, specifičnih za države, potem to ne pomeni, da moramo obrati pristop člena 23 in da moramo potem uh, nujno porabiti te, uh, ta sredstva ESF. Hvala lepa za te odgovore. No, bomo videli, kaj se bo zgodilo pri teh državah. Tukaj imamo časovnico, temu bomo sledili, imamo postopek pred seboj in upam, da bomo tudi dobili še informacije od komisije o prihodnosti. Če prav razumem, bomo začeli z razpravo o specifičnih primerih. Ja, res je. Sedaj pa gremo naprej. Sprejetje sklevo koordinatorov. Koordinatorji so se srečali včeraj zvečer. Eh, po elektronski pošti ste dobili to, kar so se dogovorili. To moramo sedaj potrditi. Bi kdo čemu govarjal? Ne. V redu smo potrdili te sklepe koordinatorov. Potem naslednja točka podrazna. Bi kdo kaj povedal podrazna? Ne imamo zadosti že svojih točk. Potem pa še naslednji sestanek. Ta bo v ponedeljek in torek 6. in 7. oktober. Tako je bilo načrtovano, ampak um, kandidat Timmermans pa se je predstavil zjutraj 7. oktober, torej med predstavitvami komisarjev na konferenci predsednikov. Uh, so se o tem pogovarjali. In um, poslovnik pravi, da e, ne sme biti usporednih sestankov, torej predstavitev in pa odborov. Zato moramo povdnevni sestanek um, 7. oktober, v torek do povdne, odpovedati. V ponedeljek, 6. E, oktober, um, bomo imeli ta sestanek, ne pa v torek. Imamo poseben dnevni red za ponedeljek. Na tem sestanku bomo govorili torej. o, o določenih um, stvarih, kot naprimer um, Evropski teden regij in mest. Um, tukaj imamo veliko dogodkov, ki jih organizirata skupaj odbor regij in pa komisija. In kot rečeno, boste tudi dobili posneje ta konkretni dnev red za 6. oktober za ponedeljek popovdne. Hvala lepa vsem, hvala lepa Tomačem za delo danes in uh, včeraj in smo končali za našim sestankom. Hvala.